very much. Please, can you take a seat? Prosim, res, sedite se. Še nekateri svetovalci tam v zadju dvorane. Zelo natrpan. Dopovdne smo že imeli. Vendar pa pozdravljam vas spet nazaj na sestanku zbora Inko. Z nami je podpredsednik Ansip, dober prijatelj. Hvala lepa, da ste prišli k nam. da ste bili tudi tukaj prejšnji teden, samo v vednost. Običajno četrtek popovdne ni tukaj nikoga, tako da vidite, veliko ste nas pritegnili. Hvala lepa, da ste prišli. Vem, da mora veliko poslancev kmalo na letala, tako da bomo kar začeli. kar smo se sestali zadnjič, smo imeli še nekaj krajših analiz pregledov tega, kar ste napovedali v tisku, tudi kar se tiče torej zaključka digitalnega trga. Najprej torej boste spregovorili, potem pa čas za vprašanje in odgovore. Je prav tako? Da, seveda. Aha, še nekateri prihajajo v dvorano. Prosim, usedite se. Thank you. Okay, this is this is your choice. Either. Torej, to je vaša izbira. Si želite m, mm, slišati moj govor ali pa želite m, mm, kar takoj zastaviti vprašanja? We'd like to hear, hear, hear what you have to say, please. Um. Vi kar povejte, vi kar povejte, potem pa bomo prišli na vprašanje. Vedno poveste kaj novega, tako da hvala. Mm -hmm. Thank you, honorable president. Ladies and gentlemen. Hvala lepa, predsednica, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem spet tukaj z vami. Na začetku mandata sem dejal, da bom v tesnih stikih z Evropskim parlamentom. Tako da je sedaj pomembno predstaviti prednostne naloge digitalnega enotnega trga, preden kolegi to sprejme. To se bo zgodilo čez nekaj tednov. Ljudje so v srcu naše vizije. Evropejci, ki si želijo več izbire in konkurenčne cene, ki bi jih EU kot največji akter globalno gledano mora ponuditi. Vsevtočamo se na podjetja, pa naj se bodo inovativna, hitra začetna podjetja ali pa tradicionalne industrije. V digitalni dobi pa bi evropska podjetja morala izkoristiti tudi ta velikanski trg, pol milijarde prebivalcev, potrošnikov. Naša strategija bo temeljina na treh temeljih, ki bi naj sprostili potencijal digitalne ekonomije in ponudili digitalno prihodnost za Evropo. Da bi to vizijo spremenili v resničnost in ustvarili odprto internetno okolje, moramo odstaviti kar nekaj ovir. Ne sme več prihajati do zavračena dostopa do spletnih strani glede na geografsko lokacijo, naprimer. Veliko lahko privačujemo, če bomo zgolj odstranili ovire. Poglejte si, naprimer, samo zelo drago pošiljanje čezmejno pošiljk. To je nekaj, kar zelo ovira rast e-trgovine v Evropi. Ali pa neupravičeno geoblokiranje. Gotovo ste že slišali to z moje strani. Ni prostora za to, da ljudje ne bi imeli dostopa do spletnih strani, ki so v drugih državah Evropske unije. Ta praksa je ne samo uvira za trgovino, temveč je tudi proti načelu evropskega enotnega trga. Potrošniki bi lahko privrčevali 11,7 milijard evrov letno, če bi lahko izbirali cel nabor storitev in orodij prek držav Evropske unije, ko nakupujejo po spletu. Veliko ovir, s katerimi se ljudje in podjetja srečujejo dan danes, so rezultat razdrobljenega trga različnih nacionalnih pravil v 28 terici. Pravila za spetne nakupe in digitalne storitve so dober primer za to. Tukaj moramo seveda zagotoviti varstvo potrošnikov. Zredok seznam je nacionalni sistemi varstva avtorskih pravic se zelo razlikujejo in imamo tudi izjeme, ki so različne po državah vse to ovira evropska podjetja in ovira tudi evropsko konkurenčnost. Ni naložb, jasno pa je, da Evropa potrebuje več naložb v digitalnem okolju. Potem pa potrebujemo tudi pravo, odločno, ustrezno infrastrukturo, da bo se skupaj delovalo in tudi pravo zakonodajno okolje. To pomeni, da moramo odpraviti vse razlike, ki onemogočajo, da bi pridobili najboljše iz eh, vse evropskih telekomskih trgov. In tukaj potrebujemo seveda tudi spletne platforme, tako bi spodbujali inovacije in naložbe. Prav tako pa bi zagotovili, da bodo vsi imeli dostop do hitrega, široko poslovnega interneta. Gospe in gospodje, jasno mi je, da ne bomo dosegli napredka k pravemu enotnemu trgu na spletu, ne da bi najprej spremenili pravila trga in vzpostavili ustrezno digitalno infrastrukturo. Vseeno pa gre naša strategija še veliko dlje in gleda odločno prihodnost. Gledamo v evropsko digitalno prihodnost. Poskušamo pripraviti novo rast ko svet vstopa v računalništvo v oblaku, v internet stvari. Ne smemo pa pozabiti tudi eh, hitre rasti veliko podatkovnih baz. Potrebno bo torej izkoristiti digitalno gospodarstvo, kjer podatki postajajo zelo pomembni in kjer imajo ljudje veščine potrebne za to, da ustvarijo nova delovna mesta in da si zaupajo, ko gredo na splet. Potencial digitalne industrije je velikanski. Poglejmo si čisto trajnostno izdelavo in procesivne tehnologije. IT proces, ki bo pomagal pri izdelavi izdelkov, bo ojačal moč Evropske unije. Zaenkrat pa je napredek industrije na tem področju prepočasen. Potrebno bo pospešiti. Standardi in medoperabilnost so ključnega pomena za Evropo tudi v kontekstu spodbujanja več skupnih e-storitev in bolj vključujoče e-družbe. Ni razloga dan danes, zakaj javne storitve ne bi imeli na spletu. Javne storitve lahko postanejo hitrejše, bolj učinkovite, bolj odobne in tudi lahko veliko privačujejo. Zato morajo javne službe odigrati svojo vlogo v strategiji digitalnega skupnega trga. Naprimer, če bi imeli načelo samo enkrat uveljavljati posod po Evropi, tako bi lahko privačali do 5 milijard evrov letno zakaj naj bi državljani in podjetja podajali iste podatke vedno znova in znova različnim oddelkom ali celo istemu oddelku. Gospe in gospodje, spostavitev digitalnega skupnega trga vključuje veliko politike Evropske unije. Digitalna vprašanja zadevajo nas vse in zadevajo tudi vsa področja našega življenja. Strategija za digitalni trg mora biti videna tudi kot priložnost za naslednja leta. Naše delo se bo začelo 6. maja. Sedaj pa sem pripravljen na razpravo odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa. Oh, um, so, Before we start the... Preden začnemo, pozdravljam študente iz eh, čeznacionalne izmenjave mladih Italija, Poljska, Slovaška, Hrvaška. Dobrodošli. Um, we need more youth exchanges. Potrebujemo več izmenjav mladih. Več mladih se mora zanimati za politiko. Ravno še pravčasno ste prišli, to je zelo razbudljiv trenutek. Podpredsednik komisije Ansip se pogovarja o predlogu komisije o digitalnem skupnem trgu. To predstavlja, tako skušamo torej opremiti Evropo za digitalno obdobje. Vidim, da komunicirate digitalno z vašimi prijatelji doma, odkar ste prišli v dvorano. Tako da vas bo to zanimalo. Upamo torej, da bomo dobili tudi odgovore na nekatero od naših vprašanj, preden bomo dobili uradne predloge. Preden podam bolj podroben seznam, bom navedla pravila. Najprej bom združila tri, najprej Gebhardt, Kalas in Hoseja. Evelin prva, prosim. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende, danke schön, Herr. Hvala lepa. Gospod komisar, počakala bom, da si nadenete slušalke. Tako, zdaj ste se jih nadeli. In za naše goste, seveda, pravi predsednica, če se jih nadenete, če si nadenete slušalke, boste videli številke na kabinah in jezike, ki spadajo v določene številke in potem si izberete jezik. Eh. Hvala lepa torej, predsednica, hvala lepa gospod Ansip, da ste danes ponudili v pogled v to, kar lahko pričakujemo v prihodnosti. Mislim, da ste podali nekaj zelo pomembnih predhodnih pripomb, ki nas tudi v Evropskem parlamentu zelo zadevajo. Najprej veliko ovir, ki jih še imamo na skupnem trgu, ki preprečujejo, da bi resnično uživali pridobitve, ki jih imamo skupnim trgom, da bi to lahko živali vsi, tako potrošniki kot tudi podjetja. In drugi razlog, zakaj ne deluje tako dobro, je, da je zaupanje državljank in državljanov v ta skupni trg omajano, ni ravno veliko, kajti pravila po državah članicah so zelo različne in nimajo pravega pregleda. Poleg tega bi rada sedaj poprašala, kakšna načela bodo v prihodnosti pomembna, kako bo urejen ta skupni trg veste, da imamo v Evropi tradicijo sprejemanja zakonodaje, harmonizacije, kolikor se le da. Naprimer, kar se tiče direktive o varstvu potrošnikov, smo skušali oblikovati polno harmonizacijo. In mislim, da je to pravi način, kajti to je pomembno tako za podjetja, kot tudi za potrošnike. To je dobra podlaga za to, da bodo vsi imeli enake pravice. Moje vprašanje želite to resnično spremeniti, kajti spominjam se vašega govora 26. novembra na plenarnem zasedanju, ko ste dejali, da bo načelo države izvora podlaga za varstvo potrošnikov tudi za splet. Če bo to tako, potem moram reči, da moja skupina tega ne bo podprla, kajti potem bomo imeli zelo veliko težav, ki bodo povezani s tem. Najprej bi to načelo pomenilo 28 različnih naborov pravil, ki bi še ostali. In to bi potem podjetja uporabljala. To bi pa pomenilo tudi, da bi potem seveda postavili pod vprašanje to, kar smo zapisali, da bi naj varstvo potrošnikov bilo najpomembnejše. In da bi uporabljali tiše standarde, ki jih uporablja države z najvišjim varstvom. Torej, rada bi vedela, po kateri poti boste šli resnično upam, da boste še razmišljali o tem in boste to zgodbo uspeha harmonizacije želeli nadaljevati. Kajti samo tam, kjer bomo imeli skupna evropska pravila, bomo resnično tudi odstranili ovire. Nestrpno čakam na vaš odgovor. Hvala lepa, Kaja Kalas. To, to uh, ja, rada bi spregovorila v estonščini, ampak raje ne bom. Um, um, uh, bom kar v angliščini. Tako bo laže. Dan danes. So razumite med digitalnim svetom. svetom interneta in svetom brez interneta zamegljene. Težko je torej vedeti, kje so meje, kaj so online storitve in kaj ne kaj so offline storitve. Tako da je digitalni enotni trg nekaj, kar zadeva tudi druga področja gospodarstva, ne samo digitalnega dela. Imam pa zelo veliko vprašanj, ampak dobro, osredotočila se bom le na nekaj vprašanj. Omenili ste e-vlado. Prav tako ste omenili tudi to, koliko Evropska unija zaostaja na tem področju. Torej, moje vprašanje, se kaj načrtuje kratkoročno, da bi torej pripravili nekaj na tem področju, da bi EU, da bi e-vlada v EU delovala in potem spletne platforme, če si ogledamo, internetne platforme, potem vidimo, da so to platforme, ki ustvarjajo delovna mesta in rast čeprav seveda slišimo razprave tukaj, ki govorijo samo o reguliranju teh platform, da bi naj imeli enako podlago pravil kot telekomunikacijska podjetja. Kako bomo torej zagotovili, da zakonodaja ne bo ovirala inovativnosti teh platform? In potem nadalje vprašanje izboljšanja zakonodajnega okolja za inovativna podjetja, čeprav posebno za začetna, bo strategija skupnega trga to urejala ali pa bo kaj tudi v digitalni strategiji za začetna podjetja. Hvala lepa. Merci. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Najlepša hvala. Hvala, gospod podpredsednik, da ste danes z nami. Na kratko se želim navezati na to, kar je povedala Evelin glede varstva potrošnikov. Marsikaj je nejasnega, ne vemo, kaj bo predlagala komisija. 29 režimov, to, uh, ta predlog ste omaknili, ne vem, kateri predlog boste ohranili morda bi morali spodbujati k večji harmonizaciji, ne smero pa seveda posegati v varstvo potrošnikov. Zaščititi želimo tisto najšipkejšo eh, stran v transakcijah, se pravi potrošnike, ne pa podjetja. Marsikaj smo že slišali, lahko zgolj eh, dodam svoj glas k temu vprašanju. Še nekaj v zvezi z. Eh, eh, e-upravljanjem. Za podjetja, naprimer. Marsikaj dobrega smo videli na tem področju. Imamo, naprimer, direktivo o storitvah, ki se določa, eh, eh, ki se dotika tovrstnih elementov, tako na področju ponujanja storitev, kot upravljanja storitvami izvajanje je eh, precej različno v državah članicah. Zanima me, kaj bo komisija naredila za to, da zagotovi, da bodo države članice enakomerno izvajale to vrstne zakonodajne akte, kot je eh, primer teh dveh direktiv. Imamo zelo pomembna eh, orodja, s katerimi spodbujamo k čezmeni trgovini v Evropi in to je treba izpostaviti. Tako sedaj pa še predvsej daljši seznam. Preden bo potem podpredsednik Ansip odgovoril na vse vprašanje, naj preberem seznam. Rejder. Dan Dalton, Ivan Stefanic, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Eva Paunova. Okay. Mr. Shaldemosa. Anybody else? Shagdo? Yes, Rosa. Sorry. I'm, I, I, I really apologize again. I find this. In resnično se opravičujem. To je velik izziv za me, da imam torej oči na vse strani. Tako, boste odgovorili na ta vprašanja, potem pa gremo naprej. Uh, thank you very much for those questions. Hvala lepa za ta vprašanja najprej, kar se tiče pravic potrošnikov, ko sem govoril o eh, državo porekla in o spremembi, ki smo jo naredili v tej slavni direktivi, potem je seveda to bolje za zaščito potrošnikov. Govoril sem o EIT in spremembi načela, ko smo spremenili državo izvora v državo cilja. Vendar pa, kar se tiče razdrobitve trga in podjetij, je ena največjih uvir za podjetništvo ravno ta razdrobitev. Pa tudi naši potrošniki se pritožujejo zaradi 28 različnih sistemov, veliko primerih pa teh dobrin ni možno kupovati, ker enostavno niso na voljo v njihovi državi. Morda obstaja tudi zakonodaja, ki je morda ne razumejo in ne vedo, torej, kako to zaščiti potrošnike tam in kakšne obveznosti potem ta zakonodaja nalaga na podjetja. Kar se tiče digitalnih vsebin, bi radi imeli popolnoma usklajeno zakonodajo, kajti to je neurejeno področje Evropske unije v tem trenutku. Nimamo zakonodaje, kar se tiče Evropske ravni in praktično tudi nimamo tega na nacionalni ravni. Kar se tiče otipljivih dobrin, kupujemo, prodajamo po spletu, in radi bi ponudili zakonodajo glede vzorcev. Pogosto ne gre za skupno trgovinsko pravo v Evropske unije, ne gre za nič takega. To bo torej zakonodaja, ki bo po nemeri usklajena. In upamo, da bomo tako olajšali našim podjetjem prodajo u druge države članice. Kar se tiče e-vlade, Kaja Karas je spraševala o tem, da sedaj imamo zelo veliko dobrih, zelo dobrih primerov iz praktično vseh držav članic, vendar pa naša glavna težava je, da teh dobrih primerov ne moremo uporabiti ali celo tistih storitev, ki jih eh, ponujejo različne vlade, jih ne moremo uporabiti prek meja. Ni torej prave medoperabilnosti in radi bi se lotili tega vprašanja tudi v okviru enotnega digitalnega skupnega trga in strategije na tem področju. imamo že direktivo na tem področju, ki nam omogoča vzajemno priznavanje digitalnih identitet. In upam, da ko bo ta direktiva v polni meri izvajena, bomo imeli tudi čezmeni dostop do storitev e-vlade vendar pa seveda moram reči, da je pred nami še dolga pot in to sploh ne bo enostavna naloga. Kar se tiče internetnih platform, te platforme imajo svetlo prihodnost. Govorim tudi o platformo za izmenjavo. Ljudje imajo te platforme radi. Gre za vprašanje učinkovitosti. Ne govorim samo o iskalnikih, temveč tudi o nekaterih drugih elementih, platformah, ki ponujajo taksi storitve, vendar pa seveda teh podjetij ne želim imenovati, kajti samo en komisar ima pravico govoriti o konkretnih podjetjih. To je Margarete Vestager, vsi stari komisari pa moramo govoriti o politikah. Torej, kot je dejal guverner Banke Anglije, imamo tudi v bančnem sektorju pre več ovir podjetja seveda ne smem imenovati. Banke torej izgubljajo najbolj profitabilne sektorje zaradi internetnih platform. Vendar pa, predvsej jasno je, da vse te platforme in vsi ponudniki storitev morajo slediti naši zakonodaji. Nihče nima pravice zlorabljati naše zakonodaje. Podpreti je potrebno te platforme, kaj ti nasplošno rečeno so te platforme zelo učinkovite in nudijo dobre storitve za naše državljane. Kakorkoli že. Veliko ljudi pa se tudi pritožuje zaradi platform in zaradi iskalnikov, naprimer. Kot sem že veliko krat dejal, je pač tako, da imajo nekatere podjetja dominantno pozicijo, celo monopole, na trgu vendar pa nihče nima pravice zlorabljati tega dominantnega položaja. Ko prihaja do dvomov, glede platform, ki bi lahko zlorabljale ta dominantni položaj, potem je to potrebno preiskati in tudi posredovati. To je seveda zelo običajen način delovanja. Tako da, ko govorimo o iskalnikih, bi rad povedal tudi kaj o plačanih zadetkih in o platformah, ki promovirajo svoje lastne storitve ali druge in kje lahko najdem tiste, ki so vodilni na trgu. To torej ni nekaj, kar bi pomenilo, da zahtevam preveč. kar se tiče podlage, ki smo jo pripravili za zakonodajo na področju, ki ste ga omenili, pa smo to omaknili in tega ne bomo več eh, zasledovali. Češ. Kar se tiče zaščite potrošnikov, in mi smo odbor seveda tudi za to, in ko vem, da odkar sem predsednica, imamo težave s tem, da bi morda poskušali vraviti nižji nivo zaščite potrošnje, kot jo imamo že v določeni državi, ko govorimo o harmoniziranju, kajti takrat običajno vzamemo najmanjši skupni imenovalec. Včasih, ko si pogledamo določene primere, če si pogledamo naprimer svežen skupnega trga telekomunikacijskih podjetij, vidimo, da imajo potrošniki v določenih delih Evrope pravice, ki jih druge nimajo. In zato je naš parlament predlagal minimalni pristop k harmonizaciji. Evropski svet pa niti tega ne sprejme. Torej, če vam lahko dam eno samo sporočilo, bi dejala, da če govorite o polni uskladitvi, bodite potem zelo natančni pri tem. Če si tega želimo, potem moramo tudi svet pripričati, da ne bomo zniževali standard v nekaterih držav. Vidim, nekateri mi prikimavajo, torej v določenih primerjih bomo morali tudi razlikovati, ne govorite samo o polni meri, harmonizacije, včasih minimalna, včasih maksimalna. Naj se tako odzovem. Kot veste, imamo pri teh vprašanjih eh, enako mnenje in Naj povem, da, mne, da je mnenje Evropske komisije točno tako kot Evropskega parlamenta pri tem vprašanju. Ne želim pa kriviti, okriviti sveta za kaj tukaj danes. Bilo bi kar nekaj razlogov za to, ampak tega torej ne bom storil. Tega ne želim storiti danes tukaj. Um, Julia Radar, Nikola Dante, Dan Dalton, Ivan Stefanich, can we take those four? Zdaj ti štirje. Thank you, Mr. Vice President. Uh, Hvala lepa, podpredsednik, da ste prišli k nam in da ste spregovorili o strategiji enotnega digitalnega trga. Kar se tiče geoblokiranja, to, kar bi rada poprašala, kakšne so predlogi, da bi se to končalo. Najprej imamo tudi prenosljivost eh, zakonito kupljenih, kupljenih vsebin, to bi radi zagotovili in ali se zavedate, da je večino del kupljenih v Evropske unije takih, da niso na voljo zakonito čezmejno. Naprimer dva primera. Imamo platforme kot je YouTube, ki podpirajo reklame, ki so ikonične, kar se tiče geoblokiranja in potem imamo tudi platforme, ki jih plačujejo tako plačevalci, kot so javne TV in radijske postaje, ki jih geoblokirajo v Evropi. Torej, če bi torej, dovolili prenosljivo zakonito kupljenih vsebin, bi to pomagalo. Zanima me torej, ali boste resnično končali z geoblokado kot eh, varstvo potrošnikov, da boste to ukinili v celoti, ali pa bo šlo samo za nekakšen roaming, kot je Netflix, ali pa bomo imeli dejanski skupni digitalni trg, ki ne bo več diskriminacije potrošnikov. In potem druga točka, vaši načrti o vetmosu. To je tudi ena za misli, ki smo jih podali za to, da bi takoj olajšali razmere za MSP-je, ki so dejavne v digitalnem sektorju. To bi torej bil prak za DDV, eh, za obseg prometa. In zanima me, kako visok bi tak prak lahko bil, ali bi bilo to izvedljivo, bi bilo to blizu tega, kar zagovarja naša politična skupina v parlamentu. Tukaj bi šlo za 100 tisoč evrov, to predlagam mi, toliko prometa. In potem tudi, kako hitro bi ta prak lahko uvedli. Hvala lepa. Nikola. Nikola. Grazie presidente, grazie al viceprezidente che è con noi stasera. Hvala lepa, predsednica. z velikim veseljem sem eh, prisluhnil vašemu prispevku. Ena stvar se mi zdi ključnega pomena za prihodno digitalno strategijo, sicer jasna implementacija digitalnega gospodarstva. Menim, da če želimo biti resnično konkurenčni v svetu z novimi tehnologijami, z eh, uveljavljanjem novih tehnologij, novih eh, sektorju gospodarstva eh, je ob tem, da je Evropa pomemben industrijski akter, ključnega pomena tudi, da damo pomemben strateški pomen tudi digitalnemu sektorju. Eh, zdi se mi ključno in eh, to sem tudi razbral iz vašega prispevka, da komisija namerava investirati v to področje. Skratka, zanima me, rad bi slišal od vas in dobil bi rad natančnejše informacije o tem, kakšne aktivnosti nameravate izvajati, ne le za to, da se spodbuja nova digitalna podjetja, ampak tudi za to, da bo evropski industrijski sektor postal bistveno bolj produktiven, bistveno bolj inovativen, tudi bistveno bolj eh, kompatibilen z novimi tehnologijami. Skratka, vprašanje, kako uveljaviti inovacije v okviru startupov napram eh, konsolidirani obdelani industriji, kako zagotoviti prehod v smer tako imenovanemu digitalnemu obrtništvu. Če je to politična strategija komisije, če to ne bo zgolj nek razpis tu pa tam, ampak če se vam res zdi bistveno investirati v to novo ekonomijo, potem mislim, da bi to morala postati industrija, v katero velja investirati. E, ostalo pa mislim, da bodo izpostavili tudi drugi kolegi, jaz pa sem se hotel otrotočiti na ta vprašanja. Hvala. Thank you, Chair, and thank you. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, komisar. Naj se navežem na to, kar je dala Julia Rader, glede prenosljivosti vsebin in geoblokadi že danes smo slišali, da želite biti dejavni na tem področju, to je pozitivno, vendar pa podrobnosti ne poznamo. To je ključno. Kako bomo zmogli premik k neki prenosljivosti, ne da bi ustvarili de facto vse evropske licence. Rad bi torej več eh, izvedel o tem. Vem, da bom čez nekaj tednov lahko izvedel več, ampak vse, kar bi lahko da mi povedali že sedaj, bi zelo cenil. In potem druga točka, bolj splošna. To je nekaj, čemu se vsi izogibamo, pa je tu pred nami. Če želimo, da bo digitalni trg resnično uspešen, potem moramo končati s trenutnimi poslovnimi modeli. Z tega ne bomo uspešni. Naj podam nekaj primerov. Uber, Airbnb, Google, vsa ta podjetja so izjemno uspešna. Tudi v potrošniških očeh, vendar pa imajo določen poslovni model. Mi pa smo okorni, kar se tega tiče. Zato, ker pravila niso oblikovana za online svet, ampak offline svet. Torej, moje vprašanje, kako bomo pritegnili digitalne podjetnike v EU in jih naredili za globalne akterje, ko pa vedno, ko imajo kakšno uspešno zamisel, jih blokiramo, ker nimamo zakonodaje, ki je primerna za internetni svet. In potem, Tukaj potrebujemo druga področja, druge komisarje, skrito zakonodaje. Ma res mislite, da bi v komisiji in med zakonodajalci držav članicah resnično lahko zagotovili, da bomo morali prepričati tudi te, da je potrebno spremeniti zakonodajo, če želimo doseči uspeh v digitalnem svetu. Hvala lepa podpredsednik, vse vsem, da govorite o potencijalnih izboljšavah internetne prodaje, še prav posebno zato, da bi zmanjšali ovire za čezmejne podaje. Vendar pa zadeve so povezane tudi s trenutno strukturo DDV. Moje vprašanje je, ali nameravate izvesti tudi kaj sprememb v trenutnem sistemu DDV, ki je v veljavi in ko gre za ovire pri čezmejni prodaji in potem Drugo vprašanje. Trenutna stališča v državah članicah, ko govorimo o digitalnih eh, voditeljih, to je lahko tudi zelo koristno za razširjene zamisli digitalnega trga. Mar razmišljate, eh, da bi uporabili take strokovnjake tudi na ta način in če da, kako? And I'm going to take one more, Emma McClarkin. Emma McClarkin. Uh, thank you, Chairman. I'm uh, Hvala, gospa predsednica. Gospod komisar, vsi si želimo delujočega enotnega digitalnega trga. Želimo skok naprej, zato da bomo lahko zagotovili zaposlovanje in rast. In tega si želimo v naši skupini. Želimo, da je naše delo temeljeno na dejstvih imeli smo posvetovanje, ocene učinka, študije in tako naprej. Pobude, ki jih obravnavamo, o katerih govorimo, temelijo na dokazih, na dejstvih. Geoblokiranje, na primer, neupravičeno geoblokiranje, tukaj me zanima, če ima komisija dokaze, da bi dejansko prišlo do rasti, če bi odpravili takšne blokade, glede na pobude, o katerih govorite. Delujemo v svetu, ki nas prehiteva in vsi nekako poskušamo uh, slediti razvoju dogodkov. Včasih je težko oceniti, koliko časa bomo potrebovali za nekaj. Naprimer, uh, eh, e-izposoja ali pa uh, rudarjenje podatkov, to so področja, na katerih želijo uporabniki in Eh, akteri na trgu najti neko rešitev. Če bomo predlagali zakonodajni akt, ki bo v tisti prvi fazi razvoja tega področja, potem me skrbi, da bomo posegli v trg, da bomo onemogočili razvoj, ker bo začetna faza še v povojih. Vseeno pa bi rada dala petko komisiji, ker izpostavlja pomen ustvarjalne industrije. Spoštovati je treba pravice teh ljudi in zahtevati izvajanje zakonodaje. Biti moramo izjemno pravilni, ko govorimo o stabilnem okvirju za um, upoštevanje pravic ustvarjalne industrije. Obenem ne smemo poseči v te pravice na ta način, da bi omejili uporabo teh pravic, da bi omejili njihove pravice in dovolili njihovo izkoriščanje. Morda na koncu ne bo vredno sprožiti postopka za ugotavljanje kršitev. Ustvarjalni cikl bo spet uh, v težavah in ne bo deloval. Zagotoviti moramo, da imajo ljudje pravice in da se te pravice spoštuje, tako da bodo lahko še naprej prispevali in ustvarjali. Hvala želite odgovoriti, izvolite. Še enkrat najlepša hvala za vaše vprašanje. Julio Redo, eh, zanimiva geoblokiranje. Dovoliti prenosljivost vsebine ni dovolj našim državljanom moramo omogočiti čezmeni dostop do vsebin. Kot vsi vemo, danes izgubljamo vsi. Sam bi z veseljem užival v čudovitih izdelkih ustvarjalcev, zato sem pripravljen tudi plačati, ampak oni ne sprejmejo mojega denarja. Želimo živeti v svetu, kjer bodo pridobili vse, sam želim uživati v njihovih vsebinah, pripravljen sem plačati, ustvarjalci pa bodo dobili več denarja, tako da bodo lahko ustvarili eh, nove filme, boljše filme in tako bomo pridobili vsi. To je moj cilj. Danes približno 100 milijonov evropejcev, ki sedijo doma na domačem fotelju, želi imeti dostop, čezmeni dostop do filmov, glasbe, e-knjig iz druge države članice. Ampak nažalost tega ne morejo narediti. 271 milijonov potovanj izvedejo evropejci in uh, vsaj eno noč preživijo v drugi državi in številni izmed teh želijo imeti dostop do vsebine, ki so jo zakonito kupili v domači državi. Ampak obstaja pravilo, ki jim to preprečuje. Ponovno naletijo na oviro. Ne govorim o manjšinah, ko govorim o odpravi geoblokiranja. Ne govorim niti o uničevanju tega poslovnega modela, ki temelji na načelu teritorijalnosti. Gospa Julija Reda predraga panevropske licence. V številnih primerjih, ko naprimer filmski producenti pridejo iz majhne države, so le sosednje države te države pripravljene kupiti pravice do tega uh, filma, do predvajanja tega filma. Nihče ne hoče kupovati panevropskih uh, pravic. Nočem torej spremeniti celotnega sistema izdajanja osebin. Vem, da obstajajo ljudje v komisiji, ne v tej komisiji, ampak v drugih komisijah, ki želijo spremeniti sistem. Naša strategija za digitalni trg pa ni namenjena temu. Nočemo spremeniti celotni sistem uh, izdajanja filmov. Najprej film Roma v kinodvorane, na to na DVD-je, na to, ko ga lahko dobimo na zahtevo na televiziji, v tem primeru pa želim imeti čezmeni dostop. Zdi se mi, da nekateri z besedami sicer branijo ustvarjalce in njihove pravice, ampak pozabljajo na realno stanje. Tukaj v parlamentu sem že povedal, da sem uh, najdel članek na TechCrunchu, na Twitterju sem ga je sledil in eh, potem po podatkih tega članka 29 kanačeno gleda filme na Netflixu, tako da uporabljajo sisteme VPN in skrivajo svoj naslov uh, eh, IP. Vsebine na Netflixu so bogate v ZDA, ne pa tako bogate v Kanadi. In ena tretjina kanačenov naj bi gledala filme na Netflixu s pomočjo VPN-ov, s pomočjo ameriških naslovov. Še en članek sem prebral, ampak ne spomnim se točno kje. Pogosto se nam reč sedaj zgodi, da kliknemo na neko povezavo in se znajdemo pred zanimivim člankom, potem pa pozabimo, kje smo ga našli. No, glede na ta članek, po podatkih tega članka, pa v, na kitajskem živi 20 milijonov ljudi, tam eh, gledajo filme, uporabljajo uh, sisteme VPN ponudniki storitev seveda pravijo ne, seveda ne. Naši eh, uporabniki so vsi v ZDA in v Združenem kraljestvu, ne na kitajskem. Vemo, kako preprosto je danes uporabljati VPN, zato da lahko na ta način dostopamo do digitalnih vsebin. Ampak v resnici geoblokiranje tehnično gledano ni takšna težava. Sem pa popolnoma prepričan, da bi naši državljani z veseljem bili pošteni. Radi bi eh, imeli dostop do vsebin in zato bodo tudi plačali. Težava je ta, da danes nočemo vzeti njihovega denarja. Imam primer Spotify, naprimer, in eh, njihove izkušnje v Avstraliji. ko se, so se uh, digitalni prenosi na Spotifyju povečali, zakoniti digitalni prenosi, so nezakoniti prenosi prek torrentov, naprimer, upadli. Tako da obstaja neposredna povezava med tema dvema. Vemo, da je piratstvo brezplačno, da za njih treba plačati. Ampak, če ponudniki storitev lahko ponudijo eh, kakovostne storitve in to storitve, ki uh, jih dobimo zelo hitro, ker so hitrosti visoke, potem bodo ljudje za to plačali. Še enkrat naj podarim, sam bi rad podprl ustvarjalce, želim jim dati več denarja. To je moj cilj. Želim, da so njihove plače više. Ukvarjati se moramo tudi z vprašanjem organov pregona, kot ste dejali. To pomeni, da se bomo osredotočili na sled denarja. Nekatera podjetja financirajo to vrstne platforme, aplikacije, ki omogočajo nezakonite Eh, možnosti dostopa do digitalnih vsebin. Tudi ta vprašanja moramo rešiti in se dotakniti teh velikih akterjev na tem področju. To je res. Še enkrat, sam želim, da bi prišli do situacije, kjer bomo pridobili vsi. Želim si, da bi zaščitili pravice intelektualne lasnine, obene pa želim zagotoviti čezmeni dostop do digitalnih vsebin naši ljudje si zaslužijo dostop do digitalnih vsebin. Osebno menim, da smo se morali ponovno dotakniti tega predloga, ponovno smo ga vložili, predloga, ki smo ga imeli na mizi od leta 2004 eh, do 2008 in moj predlog je 100 tisoč evrov. V Združenem kraljestvu je ta prak že precej visoko in sicer uh, eh, 81 tisoč britanskih funtov. Podjetniki se pritožujejo zaradi veliko birokracije in tem ljudem moramo prisluhniti. Predlog Evropske komisije, kot vsi vemo, so države zavrnile. Upam, da bodo tokrat države članice ta predlog imale resneje. Na to vprašanje industrije in standardizacije. Še enkrat bi se rad dotaknil vprašanja standardizacije in eh, interoperabilnosti. Ti instrumenti bodo naši industriji brez dvoma pomagali pri prehodu na digitalno tehnologijo. Sistem 2G, sistem GSM je bil eh, zelo pomemben v preteklosti, to so bili dobri časi za Evropsko unijo, ampak žal sedaj zaostajamo. Govorimo namreč o eh, omrežju 4G. V nekaterih državah članicah Evropske unije tega še ni kmalu pa bomo dobili nove standarde, 5G, naprimer. In resnično upam, da bomo lahko sprejeli te nove standarde in to hitreje kot v primeru 3G in 4G. Mislim, da se moramo več pogovarjati o podatkih, ko govorimo o podatkovnem gospodarstvu. Govoriti moramo o lasništvu teh podatkov. Do sedaj smo o podatkih govorili večinoma z vidika varstva podatkov. Ampak podatki so ob enem zelo pomemben naravni vir zelo pomembno sredstvo. Zagonska podjetja. Res je, zagonska podjetja ustvarjajo ogromno delovnih mest v Evropski uniji. So najbolj prožni akteri na trgu, hitro se odzovejo na različne priložnosti. In mislim, da moramo ustvariti okolje, ki je do zagonskih podjetij tukaj v Evropski uniji prijazno. Še enkrat me zanima, zakaj morajo zagonska podjetja, ko se razširijo, iti onkraj unije, zakaj morajo iti v ZDA, zakaj jih ne moremo zadržati vseh teh pametnih ljudi, vseh teh možganov tukaj v Evropski uniji. Ustvariti moramo dobro poslovno eh, okolje, ki bo služilo zagonskim podjetjem. Vzpostavitev digitalnega enotnega trga se mora osredotočiti tudi na eh, zagonska podjetja in na eh, njihovo razširitev. Osredotočili se bomo tudi na mala in srednja velika podjetja, ki bodo največ pridobila. Eh, z digitalnim enotnim trgom v Evropski uniji. Ko ustvarjamo ta trg v Evropski uniji, ne gre za protekcionizem. Ta trg ustvarjamo za vse, za naše državljane, za naša podjetja, pa tudi za podjetja iz tretjih držav. Vprašanje prenosljivosti ste omenili. Še enkrat naj povdarim, da nočem uničiti ali pa spremeniti tega načela teritorijalnosti. To je res, nisem pa pripravljen ščititi absolutne teritorijalne ekskluzivnosti. Če bomo nadaljevali po tej poti, potem vsebine ne bodo prenosljive, potem čezmenjega dostopa do teh vsebin ne bo potem je to neumnost. Zagotoviti moramo tako prenosljivost kot dostop uh, na čezmejni ravni. Ali verjamem, da bodo države članice in vlade želele spremeniti obstoječo zakonodajo? Da, verjamem v to. Mislim, da obstajajo razlogi za spremembo teh zakonodajnih aktov. Uh, verjetno bolje kot eh, jaz poznate situacijo, poznate študije, ki jih je pripravil Evropski parlament. Cena neevropskosti v digitalnem sektorju je ogromna. 340 milijard evrov letno izgubimo. Seveda ne govorim zgolj o denarju, govorim tudi o temeljnih pravicah. diskriminacija, naprimer geoblokiranje. In to v 21. stoletju, tukaj v Evropski uniji, to je nespremljivo. Zanimali so vas sistemi DDV-ja, če nameravamo spremeniti ta sistem. Vsa davčna vprašanja bo obravnaval komisar Pierre Moscovici. Kot veste, vsi komisarji med sabo sodelujemo. Smo se pa jasno odločili, da pri določenih vprašanjih, ko govorimo naprimer o eh, znanju, o spretnostih, pristopamo celosno. Ne bomo ločevali digitalnega znanja in ne digitalnega znanja. Marjan Tyson bo predlagala to strategijo za znanje. S tem sodelovanjem na področju digitalnih šampionov bomo nadaljevali. Mislim, da je bil ta projekt dober, obrodil je marsikakšne sadove. Imeli smo že sestanek z našimi digitalnimi šampioni tekom Eh, mojega mandata in ko obiščem kakšno državo članico, ob enem z njimi vedno sodelujem tudi s pomočjo digitalnih šampionov. Kar se tiče ocen učinka in javnega posvetovanja, to je seveda nujno potrebno. Gospa predsednica, ki sedi tukaj ob meni, si prizadeva za varstvo potrošnikov, prizadeva si za boljšo zakonodajo. In mislim, da ni dovoljeno, da bi sam dvomil v ta načela. O tem niti ne razmišljam. Na noben način uh, nočem preskočiti ocen učinka oziroma javnega posvetovanja. rudarjenje podatkov. Situacija je precej različna v posameznih državah članicah. Če si pogledamo Združeno kraljestvo, lahko vidimo, da imajo znanstveniki dostop do teh eh, inovativnih orodij. Eh, lahko analizirajo eh, velike podatke, velike podatkovne baze s pomočjo rodarjenja podatkov in besedil. V drugih državah članicah pa to nažalost sploh ni mogoče mislim, da moramo tudi ostalim našim eh, strokovnjakom in znanstvenikom dovoliti, da pri svojem delu uporabljajo eh, velike podatkovne baze. Vsi namreč vemo, da lahko na ta način najdemo marsikakšno zanimivo povezavo, najdemo lahko podobne vzorce v posameznih podatkovnih bazah. na tej podlagi pa lahko pridemo do zelo dobrih rešitev. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala. Hvala. Še štiri imamo. Catherine Styler, Eva Pavnova. Žal de Mosa. In še ena oseba. Sama bo morala zapustiti sestanek. Eh, čaka me pot domov, fizična, ne digitalna, ampak še nekaj bi prosila. Včasih pozabimo na velike uspehe, ki smo jih doživeli v Evropi. Šest od najboljših deset digitalno povezanih eh, gospodarstev najdemo tukaj v Evropi. Del teh najdemo v uh, eh, EGS, V tem odboru smo se pogovarjali tudi o povezavi med EU in EGS. Imamo podjetja, ki so vredna eno milijardo dolarjev. To so tako imenovani samorogi, 39 jih je v ZDA, 30 smo jih imeli v Evropi. Imamo, imamo naprimer eh, tehnološkega podjetnika, ki je star 62 let in ki je izumil zelo pametno uporabo čipov, če izgubite svoj mobilni telefon, eh, ta preneha delovati in ta izum je prodal drugemu največjemu izdelovalcu čipov. Tako da se bo uporabljal posod po svetu. To je odličen primer. Eh, smo vodilni pri eh, crowdfundingu, pri financiranju posameznikov, tako da mislim, da podjetništvo deluje. Vi niste sicer rekli nič v nasprotju s tem, ampak včasih pozabljamo na to, da imamo nekatere zelo pomembne dosežke, da smo že marsikaj dosegli. Le več tega si želimo. Katrin, izvoli. Thank you, uh, thank you, Vicky. I think Hvala. Pozabljamo na hitro razvijajoči svet okoli nas. Tudi sama imam nekaj statistike. Poglejmo si število mobilnih telefonov, ki je enako kot število ljudi. Več ljudi ima mobilni telefon, kot pa ljudi, ki imajo bačni račun ali pa uh, stranišče. Pametni telefoni so tehnologija, ki jo ljudje najhitreje v zgodovini sprejemajo v svoje življenje. Ta digitalna strategija je bistvenega pomena. Dotaknila bi se tega, kar ste dejali v zvezi z velikimi podatkovnimi bazami, v zvezi z rodarjenjem podatkov v Združenem kraljestvu. Zanimivo je, da lahko Združeno kraljestvo to počne v obstoječem pravnem okviru. Zanima me, kako bi lahko druge države članice eh, prepričali, da zagotovijo podobna orodja v okviru trenutnih pravnih okvirov, ki jih imajo. Zanimivo je bilo, ko ste govorili o standardizaciji in interoperabilnosti, ko govorimo o javnem naročanju v držav članicah, ko govorimo o e-upravi, je to zelo pomembno. Ampak seveda je vse odvisno od držav članic. Kako prepričati države članice, da bodo pogosteje sodelovale Eh, med sabo. Trenutno imamo 28 eh, sistemov. Pomembno je tudi to, kar ste povedali v zvezi z znanjem. Veseli me predlog komisarke Tysonove, ki ga bomo dobili na mizo. Mislim, da je eh, vrzel glede na spol ogromna trenutno in mislim, da lahko poskušamo rešiti to vprašanje. Statistika kaže, da je zgolj 7 odstotkov profesorjev na področju računalništva žensk v Evropski uniji. To moramo spremeniti. Zagotoviti moramo, da bodo tudi ženske razmišljale o karieri v računalniški znanosti, v računalništvu kot takšnem in informatiki. To je bistvenega pomena, če želimo eh, doživeti še kakšen uspeh na tem področju. Naj počasi zaključim. Mislim, da vsi komaj čakamo na vaš predlog, ki ga bomo dobili v roke 6. maja upam, da ga bomo res dobili 6. maja, da se ni ta datum pristavil. Eva, uh, izvoli, v tem odboru imamo uh, res sposobne ženske. Actually... Hvala, Viki. Mislim, da smo danes dobro uravnoteženi. Nekaj dni je minilo, ko smo imeli podpredsednika v uh, Sofiji imeli smo različne ministre, eh, namestnike ministrov in sama sem bila edina ženska v tej razpravi. Veliko je takšnih razprav, tudi v Bruslju. Primer je, dober primer pa je naš odbor IMKO, kjer smo dobro uravnoteženi. Hvala, gospod podpredsednik, da ste nas obiskali. Hvala tudi, da ste nas obiskali v Sofiji. Kot ste dejali, ste nam obljubili, da boste tesno sodelovali s parlamentom in mislim, da ste vsaj enkrat na teden v parlamentu, kar seveda izjemno cenimo. Cenimo to možnost za razpravo z vami. Tekom konference pred nekaj dnevi so komisija, parlament in nacionalni organi vsi dejali, da če želimo dograditi ta digitalni trg, potrebujemo poenostavljen, uporabniku prijazen sistem upravljanja. Samo bi se torej dotaknila nekaterih elementov tega sistema, kjer vprašanj še nismo slišali. Najprej eh, e-znanje. Če želimo, da naši državljani in podjetja v polni meri izkoristijo storitve e-uprave, naprimer e-zdravje in eh, e-vlada, potem bomo morali okrepiti njihovo digitalno znanje. Znanje na področju IKT in digitalna pismenost je nekaj, k čemu moramo uh, spodbujati že od mladosti naprej. Mislim, da lahko tukaj marsikaj naredimo. Ne gre zgolj za storitve. Po mojem mnenju, digitalno gospodarstvo zahteva visoko sposobljene delavce in uh, delodajalce. Moje vprašanje je naslednje strategija, ki jo pričakujemo 6. maja, zanima me, če predvideva orodja za spodbujanje e-znanja v zgodnji starosti. Ko govorimo o učinkovitih eh, spletnih storitvah, vsi vemo, da je to pomembno za krepitev zaupanja državljanov in podjetij v celotnem digitalnem sektorju. Več e-javnih storitev pa bo izgubilo svojo vrednost, če državljani teh storitev ne bodo uporabljali. Isto logiko lahko uporabljamo za e-trgovino. Kako se zanesti na takšne eh, e-aplikacije? Zanima me, če nova strategija vključuje rešitve za to, kako spodbujati k zaupanju državljanov in podjetij v uh, sisteme e-upravljanja, v e-sisteme kot takšne. To so namreč vprašanja, ki mi jih potrošniki vsak dan uh, namenijo. Kristal Šaldemoza. Hvala, danes smo govorili o daščini. Eh, eh, Hvala, gospod komisar, veseli me, da ste nam predstavili vaše konkretne predloge. Govorimo o digitalnem enotnem trgu. No, začela sem kar v angleščini. Čisto sem pozabila. No, sedaj pa bom nadaljevala v danskem jeziku. Komisar, eh, tusen tak for... Eh. Gospod komisar, najlepša hvala za to predstavitev. Resnično se veselim tudi predstavitve dejanskega predloga, ki se ga nadejamo k malu. Strinjamo se, kar se tiče samih eh, vrednot, na katerih temelji digitalni enotni trg, težava pa so podrobnosti, tam se skriva hudič. Strinjam se z vašim komentarjem glede geoblokiranja, glede prenosljivosti, seveda moramo rešiti ta vprašanja. Moje vprašanje pa je naslednje. Zanima me, če ste razmislili o tem, kakšne bodo posledice za kulturno raznolikost v eh, Evropi. Jezikovno in kulturno je Evropa zelo raznolika. Vzemimo, vzemimo najprej primer Netflixa, ki ste ga že omenjali. Dobro je seveda, da lahko uporabimo Eh, VPN in dostopamo do ameriške različice, ne pa do lastne domače različice. Ampak to pomeni, da se moramo na to zoprestaviti jezikovnim in kulturnim različicam, ki jih eh, dru, eh, drugače ne bi videli. Naprimer, mladi nimajo težave z angliščino, kaj pa naprimer nek starejši danec, ki ne zna tako dobro angliško ali pa ne zna tako dobro nekega drugega jezika. Mislim, da se moramo osredotočiti tudi na kulturne posledice takšnih eh, rešitev. Kakšne pobude bi lahko mi zagotovili za to, da bi ohranili to jezikovno in kulturno raznolikost? Hvala. In ne na zadnje, še Roza. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod podpredsednik, strinjam se s kolegi in kolegicami, da ste mož besede dejali ste, da boste tesno sodelovali z nami in moram dejati, da smo mi vedno veseli, ko nas eh, obiščete tukaj v Evropskem parlamentu, ko nas obiščete tukaj v našem odboru. Dotakniti sem se želela eh, več vprašanj v zvezi s to strategijo za digitalni enotni trg, ki jo vsi tako nestrpno pričakujemo. Dejali ste, da je predlog usklajenih pravil za uh, spletno nakupovanje digitalnih vsebin k malu na mizi. Zanima me, kakšen oziroma kateri pravni instrument je po vašem mnenju najboljša odločitev. Bo to uredba ali direktiva? Kakšne načrte imate? Večkrat ste omenili tudi um, dostavo in uh, poštne pošiljke. Mislim, da tukaj potrebujemo pravo vizijo, tako uh, pravijo in potrošniki in podjetja. ali boste pripravili zakonodajni predlog za to, da bi zagotovili eh, cenovno dostopno, visoko kakovostno dostavo na čezmeni ravni. Vsi vemo, da je naš trg eh, zelo fragmentiran, imamo 28, 28 poštnih eh, sistemov, ponavadi ti delujejo znotraj svojih meja, niso najbolj inovativni, niso najbolj odprti za prihodnost in razvoj. Niso vedno najbolj uh, učinkoviti. Zanima me, če razmišljate o razvoju bolj inovativnih uh, dostavnih rešitev. Mislim, da bi resnično morali ponovno razmisliti o uh, dostavi za vse uh, stranke, ki se odločijo za nakup na spletni uh, ravni, v spletni trgovini. Ti ne potrebujejo uh, vedno dostave uh, vsak uh, eh, dan, nočejo vedno čakati zvečer od 6 do 9 na uh, dostavo. Naprimer, lahko imamo dostavo na določeno točko, ker na to sami prevzamemo paket. Ali razmišljate o tem, ste poskušali ugotoviti, katere so največje ovire za te nove operaterje na trgu, ki ponujejo nove rešitve, naprimer? in v zvezi s tem smo imeli dobro predstavitev uh, spletnega reševanja sporov. Razvoj dogodkov je zanimiv, mislim, da je to dobra rešitev in mislim, da bi bilo dobro, če bi eh, ta sistem začel delovati v začetku naslednjega leta. Mislim, da bomo s tem lahko eh, poskrbeli za inovacije na trgu. Vsaj upam tako. In še nekaj v zvezi Eh, z gospodarstvom skupne rabe. Če ne bomo prevzeli vodilne vloge, če ne bomo prevzeli vajeti v svoje uh, roke, potem tvegamo, da bodo države članice še bolj razdrobile pravno okolje. Ustvarile bodo splet zelo različnih nacionalnih zakonodajnih aktov. Tukaj imamo danes zelo redko uh, situacijo, ko podjetja govorijo z nami, institucijami in nas pozivajo k sprejemanju zakonodajnih aktov. To se praktično nikoli ne zgodi. Zanima me, če bo komisija eh, sprejela kakšen ukrep, če boste to vključili v vašo strategijo, ki jo bomo eh, dobili na mizo 6. maja. Hvala, da ste nas obiskali na sestanku delovne skupine prejšnji teden. Slišali ste, kakšni Eh, so komentarji različnih deležnikov. Kot smo slišali, imamo inovativna podjetja, inovativne posameznike, ki preprosto eh, spakirajo kočke in se preselijo v ZDA, zato ker je tako težko razširiti zagonsko podjetje tukaj v Evropi. Omenili ste to eh, razdrobljenost, to je brez dvoma področje, na katerega se moramo osredotočiti. Strinjam se z vašim Eh, celovitim holističnim pristopom. Holistično je nekaj, eh, neka beseda, o kateri danes veliko govorimo, ampak če si želimo takšnega pristopa, potem mora strategija za enotni digitalni trg vključiti tudi telekomunikacije. Gostovanje, eh, podatkovno gostovanje je del telekomunikacij. To je del enotnega digitalnega trga. In vaša strategija bi vsaj po mojem mnenju morala vključiti tudi ta sektor ne na zadnje še nekaj uh, kot predsedujoča delovni skupini. Hvala vsem tistim, ki aktivno sodelujete na naših sestankih. Rada bi povedala naslednje. Nameravam organizirati specifično razpravo z vašimi uslužbenci. Poslanci in poslanke se namreč zelo zanimajo za to. Po sprejemu strategije za enotni digitalni trg, ko bo kolegi komisarjev to sprejel, bi bilo dobro, če bi nam lahko Eh, predlagali zadevne direktorje iz vaših eh, služb, tako da bi lahko na to skupaj z njimi obravnavali posamezna poglavja, tista poglavja, za katere so direktori odgovorni. Pripravili bi lahko nekakšno razpravo. Naslednja seja nas verjetno čaka 12. ali pa 13. maja. Glede na to, da ste resnično zavezani k, eh, k delu, da vaše službe trdo delajo, sem prepričana, da bomo uh, v prihodnosti prav tako veliko delali. Ampak to je pametno, to je dobro, ker lahko na ta način resnično vplivamo na uh, digitalni enotni trg v Evropi. Potrebujemo tesno sodelovanje, ne zgolj z vami osebno, ampak tudi z vašimi službami. Skupaj moramo pritisniti na svet. Tako, da nas države članice ne bodo blokirali, ker poskušamo razviti evropski trg in Evropsko unijo. Hvala, komisar. Hvala lepa za ta vprašanja. Naj začnem z vprašanjem e eh, javnih naročil in vprašanje glede interoperabilnosti. Kot vsi vemo, je javno naročanje kot konkreten primer nekaj, kar je izredno visoko razvito na portugalskem, naprimer. In vemo, da obstajajo določene prognoze, kdaj bomo lahko e na javno naročanje objavili širom Evropske unije in takrat bomo lahko privrčevali približno 15 eh, milijard evrov na leto. In to je ogromna količina denarja. EU, naši državljani, nasplošno, bodo imeli korist od tega. Ampak nekatera konkretna podjetja bodo pač izgubila. Izgubila bodo, ker njihov trg ne bo več tako zelo zaprt in zaščiten. Ampak kot vemo, gre v Evropski uniji za enotni trg, gre za odpravo maja in gre za odpravo protekcionizma. Zato mislim, da je treba narediti korak naprej pri e javnih naročilih in mislim, da je treba narediti več tudi pri eh, drugih inovativnih orodjih na tem področju širom Evropske unije. V kontekstu IKT mislim, da je treba jasno povedati, da gre za problem. Danes namreč le 20 odstotkov vseh delovnih mest v sektorju IKT pripade ženskam. Ampak zakaj? Tu je govora o različnih tradicijah in tako naprej, ampak eh, o kakšnih tradicijah je sploh govora, če pa govorimo o digitalnih vprašanjih, če govorimo o IKT. Ne moramo govoriti o različnih generacijah in tradicijah, ki bi k nam prihajale iz prejšnjih generacij. Tako da mislim, da bo potrebno zelo resno delati na teh vprašanjih in pripričan sem, da ženske v tem sektorju lahko delajo še bistveno bolj učinkovito kot moški. Potem 6. maj. Ja. kot je bilo večkrat rečeno, bomo predlagali digitalno oziroma strategijo za digitalni notranji trg 6. maja, potem dejal sem že, da bo komisarka Marijan Tyson pripravila strategijo, holistično strategijo glede veščin, ampak se strinjam z vami, da je treba več storiti tudi na področju zgodnega izobraževanja, zato obstaja resna potreba, kajti pomankanje vešče delovne sile v tem sektorju je res eh, problematično in eh, kot vemo, ta sektor ustvarja izjemno mm, količino delovnih mest. Le v industriji aplikacij je danes 1,8 milijona delovnih mest, do leta 2018 pa naj bi po napovedih bilo tam 4,8 milijona delovnih mest. Le v industriji mobilnih aplikacij plus še 3 milijone v naslednjih eh, treh letih. To se seveda ne bo zgodilo čez noč, ampak eh, tudi s tem se bo treba spopasti. Potem eh, kulturna raznolikost in danska. Všeč so mi danski filmi. Res so mi všeč danski filmi in te filme sem videl tudi v Estoniji na nacionalni televiziji in vem, da imate bistveno več. To vrstnih zanimivih filmov, ampak tisti, ki odločajo o tem, kakšne filme kupovati in kakšne ne, uh, ti so se odločili, da, da ne. Kaj zdaj ne naredim jaz? Jaz sem že dejal, da je treba zagotoviti čezmeni dostop do digitalnih vsebin. Jaz sem pripravljen plačati, ker želim eh, uživati v teh danskih filmih in to je ena resnih kulturnih vsebin. In pomembno je dati ljudem dostop do teh eh, vsebin. Nedavno sem imel eh, stik s direktorjem Škofijskega arhiva, ki pravi, da je na stotine izredno dobrih filmov, digitalnih filmov, ampak distributerji preprosto ne želijo priča, prikazovati teh filmov tu v Belgiji, ker pač nimajo ekonomskih razlogov za to. In eh, skupno morda najdemo, ne vem, 100 tisoč milijon, 10 milijonov ljudi, ki jih to zanima, ampak ti ne živijo v eni sami državi, ti ljudje, ki želijo gledati eh, te filme. Kakšne torej možen izhod, kakšna je rešitev. To, da sprejmemo denar teh ljudi. To je moj predlog in mislim, da s takšnim predlogom ne počnemo nič drugega, kot eh, podpiramo ustvarjanje boljših eh, filmov in podpiramo kulturno raznolikost v Evropski uniji. Koliko res razumem, bodo ti globalni akteri, lahko storili več tudi za naše lokalne distributerje. Ti distributerji ne morejo prodajati svoje produkcije, ne morejo dobiti pod nadzor 28 različnih zakonodajnih okvirov. In to je tisti resnični mm, problem, to je tista resnična ovira, ko govorimo o kulturni raznolikosti znotraj EU. rozatun glede inštrumentov. Moram reči, da nisem pripravljen predlagati konkretnih inštrumentov, vse ne v tej fazi. S to strategijo bomo izpostavili ključna problematična področja in eh, mislim, da bomo na ta način lahko predlagali tudi ustrezne zakonodajne akte in eh, ne zakonodajne ukrepe, torej vse, kar je potrebno na 72 letih. Potem pa bomo lahko spregovorili o tem, kakšne inštrumente bomo uporabili. No in seveda vse te rešitve bodo temeljile na oceni učinka, na rezultatih javnih posvetovanj in tako naprej. Zaenkrat pa je še prezgodaj, opredeljevati, kakšne konkretne inštrumente bomo uporabljali, ali bomo eh, opravili prenovitev direktive, ali bomo predali noro direktivo in tako naprej. Žal, ampak zaenkrat nimam še teh zadev pred seboj. Glede dobave paketo. Prav ste dejali, naši podjetniki tarne na tem, da je visoka cena dobave paketov največja ovira za e-trgovino v EU. Ampak kot vsi vemo, so cene paketne dostave nekaj, kar morate mariti na stroških. Dejansko pa je zelo težko razumeti, razmerje med eh, stroški in eh, dejansko ceno. Levi delež cene dobave paketa opredeljuje tako imenovani zadnji kilometr, kajti to je tisto, kar najbolj določa ceno. Ampak v resničnem življenju, vzemimo Polsko, dostava z Belgije na Polsko nekega 2 kg paketa stane 26 evrov. Iz Polske v Belgijo pa 14,3 ali 14,4 evra. Ampak stroški dela na Polskem so bistveno nižji, stroški dela v Belgiji so bistveno višji. Ampak cena iz države, v kateri so stroški dela bistveno nižji, v državo, v kateri so stroški dela bistveno višji, je višja kot eh, obratno. Tako da vprašanje, ki se zastavlja, je zakaj. potem Danska zopet in Švedska. Zelo težko razumemo, zakaj dostava iz ene države v drugo stane 27 evrov, iz eh, druge države v prvo pa isti 2-kilogramski paket stane 27 evrov. 42 evrov, govorimo o relaciji Malmo-Kopr-Kobnaun. Skratka, gre za mesti, ki sta zelo blizu, sploh ne gre za dolge razdalje. Ker sam osebno moram reči, da sem kar zadovoljen z paketno razstavo, ko sem se vselil v svoje stanovanje, sem naročil iz Nemčije preprogo 2x3 metre in 8 evrov sem plačal za dostavo. 2x3 metre, veste kako velik paket je to? To je čisto drugačne od 2 kg paketa iz Köbenhavna v Malmö. Tako da tu želimo več transparentnosti. Ne želimo regulirati cen, ampak Zanima pa me, na čem te cene temelijo. Potem obveznost izvajanja nadaljnih storitev in direktiva, ki je s tem povezana. Dvomim, da ste tu v parlamentu pripravljeni na novo odpreti to direktivo, ampak strinjam se z vami, to bo potrebno storiti, kajti kot vsi vemo, se obseg poslanih pisanskih pošiljk krči 15-20-stotno letno. V prejšnji teden smo imeli sestanek z nacionalnimi poštami, ki so zelo optimistične in pravijo, da paketna dobava kompenzira upad pri običajnih eh, standardnih poštnih pošiljkah. Tako da menim, da naše paketne storitve že tako ali tako izvajo zelo dobro storitev. Ljudje se pritožujejo nad pomankanjem transparentnosti, kar zadeva sledenje pošiljk. Ampak v večini držav članic zdaj že imamo ta sistem sledenja in to je tudi sistem, ki nam omogoča razumeti, kje nek paket je, tudi če ni točno tam, kjer bi moral biti. Tako da moram reči, da sem kar hvaležen za ta sistem. In tu nikako ne krivim poštnih služb in moram reči, da kljub velikim težavam opravljajo dobro delo. potem ekonomija. Ekonomija skupne rabe. Mm, če tu ni neke resne potrebe po regulaciji, potem nima smisla, da posegamo v to. Če pa ugotovimo določene probleme na splošnejši, generalizirani ravni, potem pa je treba intervenirati. Mislim, da mora internet ostati odprt tudi za inovacije in s prekomerno regulacijo lahko kaj hitro zadošimo inovacije in mislim, da moramo biti zelo previdni. In eh, če res nameravamo regulirati neko področje, mora to biti resnično nujno. Potem gostovanje, mislim, da vsi poznate moje mnenje glede dodatkov za gostovanje in še enkrat naj dodam, da se je potrebno pač držati obljub. Tekom zadnje kampanje so vse politične stranke obljubile odpravo, dokler za gostovanje. Zdaj pa mislim, da je prišel čas, da se preprosto spoštuje te obljube, ki smo jih dali voljivcem. Predlog latvijskega predsedstva danes mislim, da je dober predlog v smislu, da smo lahko začeli s trialogom, s pogajanjem z Evropskim parlamentom, komisijo in državami članicami, ampak eh, v smislu odprave stroškov gostovanja pa mislim, da smo še daleč od zadovoljivega rezultata. 5 plus 5 plus 5 nikakor ni nekaj, kar bi bilo spremljivo. Našim voljivcem smo obljubili odpravo gostovanja in to je preprosto treba sprejeti. Hvala. Ja, mislim, da velja komisarju zahvala za vas njegov čas danes popovdne. Še enkrat hvala lepa in so srečo. So, and I, I'll... I'm ready to be here once again. ja, z veseljem pridem ponovno, če me boste povabili. Mm, upam pa, da ne naslednji petek. Se bomo potrudili, vsekakor pa hvala za eh, vaš čas. Gremo naprej na dnevni red, naslednja točka, proračun za leto 2016, oddelek 3, poročevalec je že tu, kar je fantastično. Tako da gospod Jose Manuel Fernandez je poročevalec, gospa Gal Pelc je poročevalka v Senci, oziroma soporočevalka za drugi pristojni odpor. Gospod Fernandez, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Bom kratek. Smernice za proračun za leto 2016 za Evropski parlament so že bile sprejete in sicer je to sprejel plenom. Nisem strokovnjak za področje, ki ga obravnava vaš odbor. Tu sem predvsem zato, da prisluhnem in da vidim, kakšne so vaše prioritete, ki jih moramo vključiti v proračun za leto 2016. Prioritete, ki smo jih mi opredelili, so tri E. -ji. zaposlovanje, podjetništvo in podjetja. Employment, enterprise, entrepreneurship. Za vse, za vse tri področja mislim, da potrebujemo ustrezne programe, ki bodo prispevali k tem ciljem, še posebej programi iz rubrike A kot Kozme, potem Erasmus Plus, obzore 2020, pobuda za zaposlovanje mladih, skratka to so prioritete, ki jih zagovarjamo. Ne velja pa pozabiti za interno solidarnost in tu imamo seveda kohezijski sklad. Potem tudi solidarnostno zven. Ne smemo pozabiti na to, kar se dogaja okrog Evrope. Ne smemo pozabiti na vlogo, ki jo moramo mi prevzeti. To predvsem imamo v mislih eh, rubriko 3, štiri humanitarna pomoč in seveda vprašanje varnosti, ki je vezano na ti dve prioriteti. Izhajamo iz naslednjega načela. Vprašanja vezana na začilne težave, ki smo jih imeli, se bodo odpravile v letu 2015 in svet bo spoštoval kompromisne rešitve. Torej, kar zadeva vaš odbor, bi rad spregovoril o časovnici 27. maja naj bi komisija podala svoj predlog proračuna. Pomembno za odbore, predvsem za vaše odbore, so pripravljanje aktivnosti in pilotni projekti. 4. juni je torej rok za predstavitev novih pilotnih projektov in eh, tudi pripravljalnih aktivnosti. 17. junija temu sledi predstavitev mnen 3. septembra vložitev proračunskih amantmajev in sredi septembra je potem rok za sprejetje odbora v odboru eh, z resolucijo oktobra. 18. septembra glasujemo v odbor za proračun, 18. oktobra eh, potem zopet v drugem odboru je potem spravni postopek med 29. oktobrom in 18. novembrom. Pilotni projekti so ključno vprašanje. V tem trenutku imamo v pripravi tri projekte in dva pilotna projekta, ki naj bi jih izvedli že to leto. glede programov, ki zadevajo to, ta odbor, imamo program za carino, ki je deležen povečanja sredstev v primerjavi z letom 2014, potem glede večetnega finančnega okvira, tu pa za leto 2016 tudi predvidevamo povečanje sredstev, ampak to velja za večletni finančni okvir, kajti kot rečeno, osnotek proračuna bo predstavljen 27. maja. Potem program za potrošnike, to je v rubriki 3, tudi leta 2015 je tu prišlo do povečanja v primerjavi z 2014. Za leto 2016 pa je tudi predvideno povišanje в смисъл програма за вечерния програм. Но, ту съм за то да подам ваше, да подам те податки, да прислухнем вашим приоритетам и се вида, че бомо усе тисто, кар отбори захтевая, uključili v proračun, potem bi potrebovali proračun, ki bi bil bistveno višji, ampak kot veste, imamo pač določene omejitve in sicer na ravni enega odstotka bruto nacionalnega dohodka in eh, to je torej naša omejitev. Omejitev bo predstavljala tudi večletni finančni okvir. Toliko torej z moje strani, z veseljem pa bi prisluhnil tudi vašim eh, pomislekom in prioritetom. Hvala. Thank you very much. It's a great pleasure that you're here to outline. A uh, Hvala lepa, hvala za uh, vašo prisotnost, torej za poslovanje podjetništva in MSP, to je bistvo, lansko leto smo se osredotočili na MSP, tako da to je bistveno področje, zdaj pa besedo predajam našemu poročevalcu oziroma poročevalki. Hvala lepa, hvala gospod Fernandeš, bom govorila mađarsko. Naprej, torej hvala gospodu Fernandešu za to, da nas je danes počastil s svojo prisotnostjo in da nam je poročal o najpomembnejših točkah, ki jih eh, sicer že poznamo. Kot rečeno, smo na zadnjem plenarnem zasedanju že glasovali o tem vprašanju, torej o tem, kakšna naj bi bila struktura tega novega proračunskega osnutka. Če dovolite, bi najprej povedala nekaj v zvezi s samo strukturo. Kot članica odbora IMKO moram reči, da nekaj tule pogrešam, pogrešam nekaj v tej strukturi in sicer notranji trg. Zdaj se osredotočamo zgolj na investicijski načrt, to je zdaj tista glavna usmeritev glavno izhodišče, ampak eh, mislim, da določenih tem vendarle ne gre pozabiti. Tistih eh, tem in tematik, ki zagotavljajo to, da EU gospodarsko lahko tudi raste. Kot ste dejali v primerjavi z varstvom potrošnikov, mislim, da moramo notrni trg na tem področju v polni meri razviti. To mislim, da je tisto, kar je pomembno za vse člane našega odbora. Poleg tega je treba povdariti tudi, da je to za nas tako zelo pomembno, ker je notranji trg kot tak izrednega pomena. Gre za pomembno politično področje za vse nas in tako mora tudi ostati, tudi z vidika gospodarske rasti. Ampak za vse to potrebujemo zelo močan, integriran, enoten notranji trg. In ta notranji trg mora biti seveda izpopolnjen. In to me zdaj privede do glavnih prioritet za nas. Najprej dosledna potrošniška politika, to je konec konca tudi prioriteta za celotno EU. Izhajamo iz tega, da moramo imeti dovolj sredstev za doseganje teh ciljev in veseli nas dejstvo, da tu najverjetneje bo prišlo do povečanja sredstev. Potrebujemo tudi takšen proračun, ki bo omogočil, da bo zaupanje potrošnikov više in da bodo potrošniki tudi jasno vedeli, da bodo njihova, njihovi interesi zaščiteni. Pomembno je tudi, da za potrebe pametne, trajnostne rasti in zaposlovanja zagotovimo ustrezne inštrumente. Naslednja prioriteta, carinska unija in boj proti goljofijam. Če želimo na tem področju biti uspešni, potem morda potrebujemo tu še več sredstev. Zakaj tako izpostavljam boj proti goljofijam? Namreč nisem prepričana ali to, kar vi omenjate v okviru carine, vključuje tudi boj proti eh, goljofijam. Memnim namreč, da bo potrebno zagotoviti financiranje tudi za forum za notranji trg. Še eno prioriteto bi rada izpostavila, platformo, ki za nas predstavlja prioriteto in sicer ODR. To je platforma za spletno reševanje sporov, za online reševanje sporov. ODR gre za torej, večjezični inštrument, ki je namenjen temu, da se izvensodno rešujo spori iz naslova splitne prodaje in nakupa storitev in blaga. Namen torej je, da se brez večjih problemov takšne spore reši. Pripravila sem tudi osnutek, namreč v začetku maja naj bi ta osnutek obravnavali v pristojnem odboru in seveda bomo potem pripravili še bolj eh, natančno razpravo na to temo. Hvala lepa. Thank you to our, uh... Hvala lepa. Poročevalki. Sedaj pa koordinatorji ali poročevalci v senci. Vi ste prvi, da, še kdo? Dan, prosim. Um, Hvala lepa. Kar se nas tiče, zelo kratek bom. Kar se tiče proračuna, je vedno isto to, kar ponavljamo. Ne bomo podprli povečevanja porabe ali novih pilotnih projektov, razen če je to dokazana potreba. In če ne bomo našli prihrankov, ki je druge v proračunu. Za nas je jasno, ne želimo porabiti sredstva samo zato, da bomo uporabili sredstva. To so sredstva davkoplačevalcev, vendar pa bomo si to pogledali, če bo dokazana potreba, potem bomo to podprli, pa bomo potem zahtevali vrčevanje druge. Da, proračun, torej ne zahtevamo novih sredstev, če ga ne porabite, potem ga izgubite. Torej, če ne bomo nič vložili v skupni trg, potem ga bomo izgubili. Tega nisem razumela to lani. To je torej vseh sredstev, ki ga imamo in je potem namenjen odboru, če pa ne, pa potem to prezame kak drug odbor. Da, da, to razumem, vendar pa če potem ni noben drug odbor tega ne porabi in se sredstev ne porabi, potem v končni fazi sredstev ne bomo porabili. Ampak den, potem denarja ne bo več in ne bomo mogli biti inovativni. Vem, kaj je misliš, ne želi si pilotnih projektov. Sploh ne, dobro, pošteno. Vendar pa, če želimo vzeti odgovornost, našo odgovornost in vzeti to resno, potem moramo storiti tudi kaj, kar je v skupnem interesu. Good, good, good. <laughs> I'm glad to hear it. Okay, I saw somebody indicate to. Yes. Kdo, prosim. Thank you, Chair. Hvala lepa. Can uh, Mr. Fernandez uh, proposals? Rad bi pozdravil predloge Fernandeša. strinjam se s tem, kar je porčavka že dejala, vendar pa mislim, da se moramo zavedati v odboru, da podpira poročevalec v proračunu te tri EE, podjetja, podjetništvo in zaposlovanje. Spomnim se, ko je nekoč poročvalec za splošni proračun bil manj v skladu z našimi potrebami. Torej, ta je zelo skladen in to bi rad pozdravil. In potem pripravljeni ukrepi, kot ste, pripravljeni ukrepi, kot ste dejali. Da, prav imate, tukaj omenjamo tudi vključevanje trenutnega proračuna, kar se tiče ozaveščene in usposabljene potrošnikov v digitalnem obdobju. To je seveda nekaj, kar lahko, kaj spremenimo. Ko govorimo o tem, ne govorimo o velikanskih sotah sredstev, govorimo o dodelitvi manjših sredstev, kjer lahko kaj spremenimo. Kot je dejal gospod Fernandeš, imamo časa do 4. junija za podajo predlogov za leto 2016 na tem področju. Vendar pa naj že zdaj povem, da ne smemo pozabiti podati predlogov na področju potrošniške zaščite, pravice, pravic potrošnikov. Tukaj mora biti to prednostna naloga za leto 2016. Hvala lepa. Thank you for that contribution. Hvala lepa. Še kdo? Gledam po dvorani. Nihče drug ne želi spregovoriti. Komisija morda? Nope. Okay, ne. I was asked. Ne,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 ampak eh, pomembno je, da se zvedemo, da gre tu za proračun EU, ne Evropskega parlamenta, ta je še bolj omejen, ampak celoten proračun EU predstavlja en odstotek eh, bruto nacionalnega prihodka. Torej, približno en odstotek bruto domačega proizvoda v ZDA 20 odstotkov. In 24 eh, odstotkov eh, ameriškega proračuna gre v investicije. Pri nas gre zgolj za eh, nekaj več kot 10 odstotkov za investicije. In to je tisti proračun, ki nosi dodano vrednost. Gre za Proračun, ki v številnih državah članicah predstavlja 50 odstotkov vseh investicij, javnih investicij. In pomembno je, da se denar ustrezno porabi in to smo vedno tudi zagovarjali. Pomembno je tudi, da vsi vemo, da. je v Evropski uniji zdaj 28 držav članic, bistveno več je novih pristojnosti, vendarle pa ostajamo pri enem odstotku skupnega BDP. S proračunom eh, seveda lahko stvari tudi ustrezno usmerjamo in eh, to je konec koncev tudi eden od eh, ciljev Junkerjevega načrta, namreč da se okrepi notranji trg glede investicij za digitalno agendo, za energetiko, pa je seveda vprašanje harmonizacije zelo pomembno. Kar zadeva politiko potrošnikov, to je delno povezano tudi s krepitvijo notnega trga in včasih pozabljamo, da nas je 500 milijonov potencijalnih potrošnikov na notranjem trgu in eh, tudi kar zadeva carinsko unijo, ne smemo pozabiti, da je del prihodkov, ki zdaj predstavlja 50 odstotkov, pa vendarle eh, pomemben vir prihodka za proračun in boj proti goljofijam mora seveda postati tudi prioriteta. Možnost eh, ustanavljanja platform za reševanje sporov, to je pomembno, ampak v tej fazi mislim, da ne moramo še reči, kaj so torej tiste številke, ki bodo deležne te carinske aktivnosti, ampak v okviru, v okviru 71,8 milijona evrov, potem v rubriki 2 pravice potrošnikov 25,9 eh, milijona. No, zdaj pa čakamo na predlog komisije. Prav tako bomo videli, kako bosta funkcionirala dva pilotna projekta in tudi pripravljalna aktivnost, ki je že v teku hvala za vso vašo pomoč in za informacije, ki ste jih podali. Hvala za izraz prioritet, ki so tudi vključene v poročilo in prepričan sem, da bomo našli skupni jezik, če pa se ne bomo našli morda znotraj eh, nekega istega odbora, se bomo pa našli tudi v mnenju, ki ga boste sprejeli. Hvala. Hvala lepo, gospod Fernandez, da ste bili tukaj. Rok je 24. april, da pošljemo osnotek v prevod. 6. in 7. maja bomo to obravnali v Imko. Rok za priloge sprejem pa je 12. maja. Glasovanje v Imko je predvideno 4. junija in takrat bomo podprli tudi pilotne projekte. Rok za to, da predložimo to odbor za proračun, pa je 17. juni. Hvala lepa, Fernandeš, hvala lepa tudi naši poročevalki. Tako se zdaj pa gremo kar naprej. Zadnja točka na dnevnem redu. To je poročilo o trgovini z izdelki iz Tjulnev. Gospod Bušoj je poročevalec in dobi tudi kar besedo, prosim. Thank you very much, Madam Steller. First of all, I would like to thank... Hvala lepa, Najprej bi se rad zahvalil poročatelju senci in sekretariatu za vso upravljeno delo v zadnjih nekaj tednih in za to, da smo se držali hitrega postopka. Junija smo dosegli kompromis in da bi dosegli junija kompromis, bi se rad eh, zahvalil tudi vsem, ki se prizadevajo, sem koordinatorem, zato da bi to tudi dosegli in da smo spremenili časoven razpored tudi ustrezno temu. Po sestanki, ki sem jih imel s predstavniki grenadskega in danskega parlamenta, mislim, da je lov, ki ga zvajo inuiti in druge avtohtone skupnosti, nekaj, kar ne škoduje habitatu in zdravju tjulnev. In seveda tukaj nekaj zelo primarno komercialne namene. Inuiti pač, s kimi lovijo tjone za to, da poskrbijo za svoje družine, za svoje skupnosti in ta lov je skromen v manjšem obsegu. To počnejo že stoletja kot del kulturne dediščine in spoštujejo tudi blago stanje, torej dobro počutje živali. Tudi nikoli ne ubijajo mladičev. Predlog tega zakonodajnega predloga, ki ni samo tehnično poročilo, videli poste, da ima tudi nekaj politične teže, je, da bi izvedli priporočilo STO in sodbe lani julija, kar se tiče osnovne uredbe iz 2008 o trgovini z drkovi s tunem. Prav tako imamo pravno podlago za to, da bi uredbo 727 iz 2010 uskladili s temi sodbami. Komisija je podala predlog v skladu sodbo MSTO in priporočili, kot je bilo že predstavljeno. Pozdravljam predlog komisije, da želi torej prilagoditi trenutno zakonodajo priporočilom in sodbi MSTO in se jim zahvaljujem za dobro sodelovanje in dialog. Prav tako pa naj izpostavim, da je predlog prišel z komisije z eh, rahlo zamudo. Nimamo tudi neočinka cen učinka vplival, pa tudi v sedmem členu trenutne zakonodaje, kaj takega ni predvideno. Glede na to, da bi naj torej izvedli priporočila in sodbe STO, kar se tiče osnovne uredbe iz leta 2009 o trgovini z izdelkom iz tjulnja, se strinjam eh, s črtanjem iz eh, ujzijeme MRM. Prav tako pa bi morali komisijo vprašati, če je kakšna nova izjema možna in ne bi nasprotovala sodbam STO. Sprejemam predlog komisije, še prav posebno, kar se tiče pravice do samodločbe Eskimo in Nevito in drugih avtohtonih skupnosti. Zato to predlagam, spreminjam tako, da predlagam, da je lovna tunel del njihove identitete in identitete kulture in da to znatno prispeva k njihovi eksistenci, kajti tako podpira vsakodnevno življenje skupnosti in ohranja njihovo kulturno dediščino in skupno samo pri življenju. Nedoslednosti, ki so bile med 31. in 35. členom prvotnem besedilu, smo poskušali tudi uskladiti. Komisija bo imela pooblastilo, da uvede tudi izvedbene delegirane akte, takrat, ko bo to potrebno. Če se bo ugotovilo, da je količina proizvodov na trgu taka, da lahko ugotovijo, da je lov bil komercialne namene, takrat bodo lahko omejevali. Mislim pa, da se moramo zavedati, da je zelo težko, morda celo idealistično, pričakovati, da bomo lahko ugotovili, kdaj se tradicionalni eskinski lov premakne od eh, zgolj preživetja v komercialne vode. Kar se tiče licenc za lov, dovoljen za lov, pa mislim, da to povzroča nepotrebne težave za kanadsko stran in se lahko tolmači tudi kot diskriminacija. Zato razmišljam, da bi vse skladu z mnenjem poročevalcev v senci, zapisal to tako, da bi se lov moral izvajati tako, da se upoštevajo dobro počutje živali. Potem pa še novi člen, 5a, ki ga predlagamo, da moramo državljane ustrezno obveščati, kar se tiče proizvodov iz tjulnev, ki so na našem trgu, ki prihajajo iz inuitskega, iz kinskega lova. In da to označimo. To je zelo pomembno kampanje ozaveščanja bi naj javnost obveščale celovito o tem in cilj bi naj bil tudi ustrezno obveščanje seveda potrošnikov. Vendar pa ne gre samo za proizvode iz tunev, gre bolj za to, da ljudje vedo, da je to, kar želijo kupiti, zakonito pridobljeno. Naj končam s tem, da je razlog za spremembo sedmega člena ta, da sem ugotovil, da postopek poročanja ni bil dovolj pregleden in da ni izpolneval kriterijev, ki so v sedmem členu trenutne uredbe. In potem bo komisija v končnem poročilu ugotovila tudi družbene učinke tega lova na inuite, tudi njihovo pravico, da podprejo svoje skupnosti in svoje vsakodnevno življenje. Konec koncev bi rad prosil kolege, poročavce v senci in druge kolege, ki jih ta tema zanima, da povejo več svoje mnenje o mojih predlogih in da povejo več ved tudi o svojih predlogih. Hvala lepa, predsedoča. Hvala lepa, Bušoj. Sedaj pa poročavci v senci. Najprej SND Krista Šadel Moze. Prosim. Hvala lepa. Kot sem dejala, bom povedala dansko in tokrat bom resnično takoj začela z danščino. Jeg vil øh, gerne starte med at sige, at... Hvala lepa. Naj začnem s tem, da povem, da ko smo uvajali prepoved uvoza in izvoza iz delko no, leta 2008, da sem takrat bila poročevalka za socialdemokrate na to temo. Tako kot takrat, še vedno mislimo, da je dobro nadrevati s to prepovedjo glede lova na tjulne. Še prav posebno še želimo izogniti lovo na mladiče. Takrat smo menili, da se moramo temu izogniti, to prepovedati in to mislimo še vedno. To se ne sme dogajati, vendar pa o tem danes ne govorimo. In potrebno je pravzaprav se zavedati, o čem danes govorimo. Kot je dejal poročevalec, želimo kar najbolje izvesti odločitev STO, istočasno pa upoštevati tudi to, kar smo mi uvedli zakonodajno gledano, glede izjeme pri inuitih. Še nekaj o tem. Tako kot poročevalec mislim, da je potrebno izpostaviti dejstvo, da je tak tip lova, ki ga še vedno izvajo inuiti, nekaj, kar ne pomeni težav. Zato je izjemno pomembno, da bo naš odgovor na odločitev STO upošteval dejstvo, da inuiti in druge avtohtone skupnosti morajo imeti priložnost živeti od lova na tjulne. Nisem edina, ki to pravim dejstvo, da je zelo trajnosten in v skladu z visokimi standardi dobrega počutja živali. To pravi tudi VVF in tudi Greenpeace je to že omenil. Strinjajo se, da je način, kako se izvaja lov strani inuito trajnosten in da izpolnjuje zahteve dobrega počutja živali ko pa to pravimo, je seveda pomembno, da v odgovoru parlamenta tudi začrtamo obseg in meje te izjeme za inuite in da bo to delovalo kot izjema in da bodo potem inuiti, ki živijo od lova, imeli možnost od tega tudi preživeti. To je seveda zelo pomembno za njih. vseeno pa podpiram večino predlogov sprememb, ki jih je uložil in predstavil poročevalec. Morda bi lahko tu in tam še kaj zamenjali, naprimer v predlogu spremembe 6, tukaj pravite, da obstajajo nekateri izzivi in strinjam se, da bo morda potrebno se skupaj nekoliko bolj podrobno si ogledati. Seveda zato, da zagotovimo da bomo imeli ustrezno izjemo za inuite, ki bo ustrezno formulirana. Si bom pogledala še podatke o tem, kdaj je lov na tjulne sprejemljiv. Nekateri predlogi sprejem želijo to bolje opredeliti, bolje kot je to storil poročevalec. seveda določene izzivi obstajajo, v določenih delih Evrope, če bomo se temu odrekli in moramo izjemo MLM pripraviti tako, da bo zadostila odločbi STO. Istočasno pa moramo vzeti v zir tudi dele Baltskega morja, kjer je potrebno upoštevati pomorske vire vseeno pa se da prodajati te izdelke, ki izhajajo iz globalne tune. Torej, nekaj podrobnosti bo potrebno še dodelati. Še nekaj, kar bi rada izpostavila, popolnoma podpiram zahtevo, da komisija izvede oceno vpliva. Potem si bomo pogledali tudi, kakšni so učinki te zakonodaje. In na koncu, celoti podpiram informacijsko kampanjo, za evropske državljane, kjer bomo razložili, da so kože, ki prihajajo iz lova na tulne, v skladnju z evropskimi pravili in da to lahko dopustimo. Ko to pravim, pa se veselim sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci na to temo. Upamo, da bomo pripravili nekaj, kar bo, se bo držalo roka, ki je zelo, zelo kratek. E Hvala lepa. Sedaj pa dan. Uh. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalcu za to, da se loti tega vprašanja. To je težavno vprašanje in nimamo veliko časa. Vaš osnutek je zelo dober, upošteva veliko vprašanj, s katerim imamo upravka. Za nas je najpomembneje, da izpolnjujemo odločbe STO. Ne samo v tem primeru, temveč tudi v drugih, na splošno. To je torej moja splošno stališče, kar se tiče specifik, pa v predlogu SMB3, glede vodne zave 3, vidim, da črta besedo, besedilo komisije. Ko komisija predlaga, da torej ni humane metode ubijanja. In to je seveda ključno pri tej razpravi. Po mojem mnenju, osebnem mnenju, mislim, da bi lahko imeli kakšno takšno humano metodo. O tem so se pogovarjali že leta 2006-2008 in takrat je bilo soglasje v EU tako, da nimamo take metode. In STO glede tega ni imela pomisleka. Torej nekoliko me skrbi to. Kar se tiče dveh izjem, pa moja skupina zelo podpira izjemo za inuite. Tukaj gre seveda za to, da bodo te skupnosti lahko preživele s tem lovom. Ne gre samo za hrano, gre za preživetje in mislim, da mora biti to zasnovano kar se da široko, da bomo to zagotovili. Potem, kar pa se tiče upravljanja z morskimi viri in izjeme na tem področju, tukaj pa je vse skupaj veliko bolj zapleteno, kajti to je bil del kompromisa, ki je bil pripravljen in brez tistega kompromisa verjetno prepovedi pred 7-8 leti ne bi dosegli. Vseeno pa je sodba STO jasna glede tega. Moje vprašanje, torej imamo kaj manevrskega prostora na tem področju, da bi bili v skladu z STO, če ne, pa moramo to sprejeti. Mislim pa, da moramo ugotoviti, ali je kaj manevrskega prostora. Edina druga točka, ki je v bistvu vprašanje za komisijo, kako bo komisija izvajala svoje pooblastilo glede komercialnega lova, da bo zagotovila, da ne bo zlorabe teh izjem. Na nekaterih tehničnih sestankih sem slišal, da obstajajo nekatere težave in me zanima, kako bi to lahko razrešili. Na splošno pa podpiram tudi informacijsko kampanjo, če bo le proračun kar se da majhen. Pomembno je, da ljudje vedo, da so tjuni proizvodi zakonito na trgu. No, to je to. Morda bomo podali še nekaj naših predlogov, vendar pa to bo skladno s tem, da splošno sodelujem. Veselim pa se sodelovanja s poročevalci in poročevalci v senci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dalton. Sedaj pa liberalna poročevalka v senci. Um, Hvala lepa. Naj se zahvalim poročevalcu za zelo dobro sporočilo na to temo in tudi za zelo dobro upravljeno delo in za sestanek, kot je bilo omenjeno, z delegacijo Grenlandije in Danskega parlamenta. Poročevalec si želi pripomp na osnutek. Mislim, da vam je uspelo najti dobro ravnovesje, saj, saj po moje se osredotočate na to, kako lahko upoštevamo vsako STO jo izpolnimo, istočasno pa seveda upoštevamo tudi izjemo glede inuitov. Sprašujete pa nas o izjemi MRM in o našem mnenju na to temo. Mislim, da v vašem osnutku to ni v polni meri zajeto. Rada bi bolj odločno formulacijo na tem področju, verjetno pa je to zaradi pogajansko misijo. Potem pa vprašanje, ali bi MRM resnično morali popolnoma črtati ali pa bi morali to ohraniti. Osebno se mi zdi zelo čudno in tudi nemoralno, če bomo prišli do tega, ko bomo lahko naprimer v Baltskem morju lovili tjulne. potem pa je treba zavreči tega tulna, potem pa smo pred nedavnim. Sprepepal je to, na primer. prepoved o eh, dobrovanju ribih ostankov. Torej, tukaj se mi zdi vse skupaj nekoliko nenavadno in žele bi si, da se ukvarjamo tudi z izjemo MRM. Kot sem dejala, poročilo glede izjeme za inuite se mi zdi dobro in popolnoma se strinjam z mnenjem poročevalca o inuitski kulturi in lovo na tjulne, s tem se popolnoma strinjam. Ampak, in ja, rada bi podprla tudi to, kar je v poročilu, glede dviganja ozaveščenosti glede informacijske kampanje. To seveda ne zato, da bi oglaševala lov na tjulne, samo zato, da bi se izognili nesporazumov, ki so v glavah veliko evropejcev, ko mislijo, da je da so izdelki, ki prihajajo z lova na tune in ujitev prepovedani in to bomo sedaj pač skušali odpraviti ta nesporazum. To mora biti cilj take informacijske kampanje. Prav tako se mi zdi zelo dobro, da poročevalci izpostavlja, da mora komisija si ogledati posledice te zakonodaje, kajti upam, da se vsi zavedamo ogromnega vpliva, ki ga ima prepoved in tudi uredba EU na inuitsko skupnost, še prav posebno na Grenlandiji. Zato se mi zdi ključnega pomena, da bomo imeli to oceno vpliva glede te uredbe. Hvala lepa še enkrat poročevalcu za dobro upravljeno delo in veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Hvala. Sedaj pa zeleni kajti mislim, da Gue nima poročalca senci tukaj. Zeleni, prosim. Merci beaucoup. Um... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najhitro bom poskušal. povzeti to razpravo, tako da ne bo nejasnosti. Tudi mene veseli, da je vprašanje dobrega počutja živali obravnavano in to precej jasno slišali smo že, da ni dobre metode za uh, ubijanje in to je jasno sedaj. Hvala poročevalcu za upravljeno delo. Želel sem izpostaviti naslednje. Mislim, da ne smemo uporabiti spremembe te uredbe, ki se nanaša zgolj na zahteve STO, zato da bi govorili o drugih elementih, ki so že del uh, uravnotežene rešitve in uh, skupnega stališča tega parlamenta. STO zastavlja dve vprašanje v zvezi z dvema izjemama. Ena od izjem je obelodanjena tudi v stališču komisije glede upravljanja z morskimi viri, MRM in eh, pri tem podpiramo stališče komisije. Glede vprašanja inuito pa prav tako mislim, da smo soglasni. Mislim, da je eh, nespremljivo, da bi posegali v eh, njihove pravice do življenja, do pravice življenja drugih avtohtonih ljudstev. Razprave o tem seveda ne more biti. STO pa zahteva in komisija o tem govori, da najdemo dobro ravnotežje med preživetjem, lovu za preživetje in komercialnim, komercialnim lovom eh, na drugi strani. To je treba izpostaviti med tema dvema stvarima je treba razlikovati. Poročevalec mora torej poskrbeti, da gre eh, za predvsem obravnavo teh eh, izjem v pregledu uredbe, da gre za preživetje ljudstva. Najlepša hvala. Sedaj pa EFTD. Marko Zulo. E eh, hvala, predsedujoče. Hvala tudi poročevalcu. Glede eh, trgovine s proizvodi iz eh, tjulnjo, bi rad povedal, da je ta trgovina, trgovina, ki je res kruta in to je nekaj, če se nikakor ne moremo zanikati, kruto v smislu, kako prihajajo do surovine, eh, kruto v smislu nasilja, ki se uporablja pri ubijanju mm, tjulnja. Vsi smo videli tudi posnetke, kako to poteka tam na ledenih plosvah, pogosto jih celo živi odirajo. Skratka, socialna, ja, civilna družba nikakor ne more eh, sprejeti takšnega ravnanja. No in ti proizvodi so pogosto tudi predmet nezakonite trgovine. In se uporabljajo za ne le goljofijo, ampak tudi za organiziran kriminal. Mislim, da ta parlament in vse države članice moramo preprosto storiti vse, kar je potrebno storiti, zato da naredimo konec to vrstni praksi. Hvala lepa. Thank you. That's the end of all the shadow. Hvala. Toliko strani poročevalcev v senci. Veseli nas, da je z nami uh, tudi predsednik delegacije, gospod Dornan ki bo spregovoril o zadevnih elementih tega vprašanja. Predstavljal nas je na uh, medparlamentarnem sestanku uh, Nordijskega sveta. Včeraj smo, oziroma v ponedeljek smo razpravljali tudi o teh vprašanjih. Dobro je, da imamo odnose tudi z vašim odborom. Izvolite. Elja, jel. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim na tej seji in govoril bom v danskem jeziku. Ta tema je v mislih številnih ljudi, v mislih številnih držav. Mislim, da je bilo tudi nejasnosti veliko. Govorili smo o tem, kako se lovi tjulne in kako se jih ubija. Še enkrat hvala, da ste mi dali priložnost za to da spregovorim o sedmem zasedanju uh, Zahodnega nordijskega sveta, ki je potekal uh, tukaj uh, v Bruslju marca. Pogovarjali smo se o razvoju dogodkov za Ferske otoke, Grenlandijo in Islandijo. Pogovarjali smo se o prepovedi lova eh, na tjulne in eh, prodaje izdelkov iz tjulnja. Govorili smo tudi o arktičnem sodelovanju in o podnebnih spremembah. Glede izdelkov iz tjulnjev želim povedati naslednje. Grenlandija je pridobila podporo ferskih otokov. Uredba Evropske unije iz leta 2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev in eh, izvedbena uredba iz leta 2010 je imela velike negativne učinke na eh, skupnosti inuitov na Grenlandiji. Delegacija iz eh, grenlandskega parlamenta je povedala, da je trgovina z izdelki iz tjulnjev praktično doživela kolaps na vkljub nekaterim izjemam, ki so bile vzpostavljene. Lov na tjulne je pomemben del grenlandske kulture in tradicije, ki uh, je zelo, zelo dolga. Seveda jemo tudi e, govedino uh, in uh, svinino, ampak naravnih virov uh, na Grenlande ni tako veliko na nek način eh, je Evropa zgubila ugled. Videli smo tudi vil, film, ki je prikazal, kako se lovi tjulne in kako se tjulne ubija. Načini lova in ubijanja so a, eh, precej humani. Grenlandska delegacija je izpostavila a, eh, tudi posledice a, odločitve STO iz leta 2014 na željo Kanade in a, Norveške. Grenlandija bi morala v mednarodnem eh, prostoru izpostaviti tri teme. Najprej načini lova na tjulne, drugič trajnost in uporaba naravnih virov, še posebej eh, v inovitskih skupnostih, in tretjič povezava med eh, lovom na tjulne v Grenlandiji in primerjava z lovom na tjulne v Kanadi primerjati bi morali ta lov tudi z lovom na kite. Vse te teme moramo eh, ločiti, ko se v njih pogovarjamo. Kar se tiče ostalih vprašanj, naprimer arktično sodelovanje in boj proti podnebnim spremembam, o katerih smo prav tako govorili na tem zasedanju, pa vam lahko povem, da smo se bolj kot ne vsi strinjali tako s partnerji eh, iz Evropske unije kot s našimi arktičnimi partnerji, da moramo pripraviti naše dokumente pred pariškim zasedanjem, pred podnebnim zasedanjem na vrhu. Arktični del sveta je tisti, ki so ga podnebne spremembe najbolj prizadele. Hvala. Najlepša hvala, to je bilo zelo zanimivo. Besedo bi sedaj predala gospodu Nilsnu. Izvolite. Tak sem ikke. E, jog vil prot. Najlepša hvala. Govoril bom o tjulnih v Balskem morju. Omenil bom še eno izjemo, o kateri smo govorili in to je izjema za upravljanje z morskimi viri, trajnostno upravljanje z morskimi viri. Komisija si zatiska oči pred interesi nordijskih držav. Niso poskušali uh, ustrezno prilagoditi izvajanje uh, prošnje STO. Države okrog Balskega morja so v posebni situaciji. Lov na tjulne v Baltiku je namenjen trajnostnemu upravljanju s temi naravnimi viri. Približno 32 tisoč tjulnev imamo, lovijo jih eh, na finskem, približno 500, 300 na švedskem in 50 druge. Veliko je sivih tjulnev, preveč, njihova populacija rase in eh, škoduje eh, ribim staležem v tem morju. To je pomembno izpostaviti, ko govorimo o trajnostnem upravljanju z morskimi viri, to je pomemben del naše ribiške politike. Znebiti, če se znebimo eh, te izjeme, bomo s tem eh, posredno urejali lov, kar ni v skladu z zakonodajo, z nacionalno zakonodajo. Obstajajo tudi živali, ki so ulovljene, ampak so na to vržene uh, stran ali pa naprimer zažgane. Številni ribiči se uh, nočejo dotakniti tega dela sektorja, ker se bojijo pravil. Poskrbeti moramo za ustrezno upravljanje z morskimi viri, ko smo mi predlagali naš uh, dokument smo ga utemeljili na pravni podlagi, ki so jo podprle tudi Švedska, Danska in Estonija. mislim, da imamo eh, dovolj manevrskega prostora, kot smo slišali, ampak komisija tega manevrskega prostora ni želela izkoristiti. Odločitev STO-ja je treba upoštevati, to je res, najti moramo ustrezen mehanizem za to, nočemo posegati v pristojnosti STO-ja. Ne strinjamo pa se uh, s komisijo, ki predlaga, da bi morali odpraviti nordijsko izjemo za uh, eh, MRM komisija ni pravilno utemeljila te izjeme na osnovi eh, členov v gatu glede eh, upravljanja z naravnimi viri, ampak govori zgolj o neki javni morali. Ta nordijska izjema mora biti eh, ponovno formulirana, tako da se bomo izognili ubijanju živali. Oziroma, da Eh, bo izjema obstala, da bomo lahko še naprej uh, lovili tjulne kot del politike za upravljanje z uh, morskimi viri. Komisija mora pripraviti analizo učinka takšnega lova tako na tjulne kot tudi ribje staneže. Upoštevati moramo odločitev STO-ja, obenem pa ne smemo posredno urejati uh, Eh, lova, kar ni v naši pristojnosti, ne smemo dovoljevati, da prihaja do eh, stran metanja eh, ulovljenih tjulnev. Potrebujemo ustrezen sistem upravljanja z morskimi viri. Hvala. Gospod Nilsen. Z nami je tudi komisija. Verjetno bi bilo dobro, če bi komisiji prisluhnili. imamo tako predstavnike iz Generalnega direktorata za trgovino, kot tudi Generalnega direktorata za okolje. Gospod Martin in gospod, gospod Stilstra, oba sta tukaj. Odlično. Beseda je sedaj vaša. Izvolite. Much, uh, um, like see... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lep pozdrav. Spregovoril bi radi o našem pristopu za izvajanje odločitve STO-ja, na podlagi katere smo pripravili naš predlog. Na to pa še nekaj komentarjev glede izjeme za upravljanje z morskimi viri in glede izjeme za inuite. Razdelila si bova, bova ta komentarja. Glede pristopa za izvajanje takole. To je omejen in natančno usmerjen pristop. Kirurški pristop. Odpravljamo zgolj uh, tiste elemente, v katere je podvomila STO. In to zaradi treh razlogov. Prvič, STO ima zelo kratek časovni rok. Do oktobra letos moramo uh, izvesti te spremembe. Ta rok ni predmet pogajan, tak pač je, kratek je in uh, upoštevati ga moramo, če želimo spoštovati odločitev STO. Drugi razlog je ta, da moramo že v prvem poskusu pravilno upoštevati uh, to odločitev STO. Nimamo možnosti za uh, večkratni, večkratne poizkuse, zato ker bomo ponovno pristali pred sodiščem, ker se bodo pritožniki ponovno pritožili. Komisija je potrebovala nekaj časa, da je oblikovala zelo uh, dober vodotesen predlog, posvetovati smo se morali eh, z deležniki, tako da smo poskrbeli za ustrezno uravnotežen predlog. Tretji razlog, zakaj je to omejen, eh, kiruško natančen pristop, pa je ta, da pridožniki napadajo naš pravni red, kar pomeni, da moramo mi braniti celotni pravni red. In na to še izjeme. Bili smo uspešni pri uh, prepovedi, ne pa pri izjemi. In to je edina stvar, ki jo moramo popraviti. Kaj več pa ne bi bilo usklajeno z našim uh, splošnim pristopom, da torej zagovarjamo celotni pravni red. To ne bi bilo smiselno, ker smo bili pri nekaterih točkah uspešni in nima smisla, da jih spreminjamo. To ni prvič, da Evropska unija tako natančno sledi eh, odločitvam STO, to se je zgodilo že v eh, preteklosti, Kitajci so napaš, napadli našo splošno uredbo in uredbo o dumpingu, spremenili smo zgolj tisti člen, kjer so bili Kitajci pri uh, svojem predlogu uspešni in nič več. Tudi ocena učinka je primerna, ker izhaja iz pravnega postopka, jasno je bilo, kaj mora Evropska unija narediti na osnovi uh, sodnega postopka. Hvaležni smo poročevalcu, da se strinja s tem pristopom. To najdemo tudi v osnutku poročila. Po našem mnenju je to pomemben korak naprej zato, da ustrezno upoštevamo odločitev STO-ja v časovnem roku, ki ga imamo. Sedaj pa še nekaj besed v zvezi z upravljanjem z morskimi viri. Eh, o tej izjemi bi rad torej govoril, no to pa bomo spregovorili tudi o drugi izjemi. Odpravili bi radi to eh, izjemo za upravljanje z morskimi viri, eh, spremeniti pa želimo izjemo za inuite. To izhaja iz odločitve STO-ja. STO se je pritožil zaradi te izjeme, podvomil je v samo logiko, ki se skriva za to izjemo. Prepoved na osnovi uh, dobrega počutja živali ne sme dovoliti izjeme za en tip lova in preprečiti uh, drug tip lova, komercialen lov. To ni objektiven razlog, na podlagi katerega bi lahko razlikovali med tema dvema tipoma lova. Pri izjemi za inuite pa gre za drugačno vprašanje. Gre za preživetje tega avtohtonega ljudstva in to je legitimna eh, podlaga. Mislim, da je to treba izpostaviti. Ne pravimo, da eh, upravljanje z morskimi viri ni legitimen razlog, to je zelo pomembno za eh, same vire, ni pa mogoče, da v primeru prepovedi dovolimo da se izdelki prodajajo v okviru enega tipa uh, lova, ne pa v okviru drugega tipa lova, ki je prav tako trajnosten. In v to so v STO-ju posegli. Težko bi spremenili to izjemo, ki, eh, težko bi odpravili to diskriminacijo, eh, obenem pa ohranili takšno prepoved. Takšna je pač narava te zime. Sedaj pa uh, predajam besedo kolegu, da spregovorijo o izjemi za inuite. Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil, gospod predsedujoči, za to, da ste dali besedo komisiji. Najprej bi rad dejal, da se popolnoma strinjam s kolegom v zvezi z osnutkom poročila poročevalca. Mislim, da bi se vam moral zahvaliti, zato ker ste sledili isti logiki, ki smo jo izpostavili mi v našem predlogu. Gre torej za to, da zakonodajo uskladimo z odločitvijo Svetovne trgovinske organizacije ta odločitev nam je pustila nekaj manevrskega prostora, tako da smo lahko ohranili eh, izjemo za inuite. To seveda ni bilo preprosto in zato smo se uh, na vse pretege trudili. Številni so že dejali, da gre za legitimen interes inuitske skupnosti, ki mora imeti pravico do lova na tjulne, glede na to, da je to ključen del njihove kulture in identitete in da se tako preživljajo. To izjemo smo torej ohranili. V zakonodajni akt smo ponovno vključili določen mehanizem in to na način, ki bo po našem mnenju sprejemljiv v skladu z odločitvijo STO-ja, ki smo jo dobili v roke. Pomembno je spostaviti dejstvo, da mora biti ta izjema uh, veljavna za vse inuitske skupnosti, ne glede na to, če se nahajajo na Grenlandiji, v Kanadi ali drugot. Pozdravljamo tudi besede poročevalca v zvezi eh, z izdajanjem dovoljen. Po njegovem mnenju to ne bi smel biti del predloga. Podpišemo se lahko pod predloge, ki jih je eh, opisal. Sedaj smo v postopku preoblikovanja naše zakonodaje, ki velja za tjulne. Eh, poskušamo upoštevati odločitev STO-ja, pri tem pa se moramo izogniti, da bi po nesreči ustvarili nek sistem, ki diskriminira. Temu bi se morali izogniti in zato pozdravljam besede poročevalca. Toliko z moje strani, gospa predsedujoča. Najlepša hvala. Besedo bom eh, predala še našemu poročevalcu, da zaključi. Hvala. Na kratko. Hvala kolegom in kolegicam za vse njihove komentarje in splošno podporo. čakam na predloge za boljše ubeseditve, zato da bi še dodatno izpilili to besedilo. Podpiram splošno mnenje, da se ni treba ponovno spustiti v razpravo, ki smo imeli pred nekaj leti. Zakonodajo moramo zgolj uskladiti z odločitvijo STO-ja, ne smemo tvegati še enega sodnega postopka na mednarodni ravni. Da si bomo na jasnem, ne podpiram izjeme za MRM. Številni pravni svetovalci, s katerimi smo se posvetovali, so menili, da se bo s tem začel nov sodni proces in to ni del uh, našega dela. Podpiram izjemo za inuite, kot sem že dejal podrobneje, menim, da je njihov lov legitimen. Mislim, da upošteva tudi dobro počutje živali. Slišali smo, v kakšni težavah se je znašla inuitska skupnost po prepovedi. Številni evropski eh, trgovci menijo, da je to nezakonito, zato smo potrebovali kampanje za osveščanje zakonito je za inuitsko skupnost, ne gre pa za promocijo samih izdelkov, ker to ni v skladu z evropskimi normami in eh, skladi. Imamo kratek časovni rok, do oktobra mora Evropska komisija pripraviti nadaljne uh, eh, akte. Najbolje je, da glasujemo julija oziroma najpozneje septembra. Časovnica je torej precej natrpana, precej kratka, ampak glede na vse sestanke, glede na današnjo razpravo sem sam optimističen. Menim, da bo parlament zaključil svojim delom in to v roku. Poskušali se bomo tudi intenzivno pogovarjati s svetom. Hvala kolegom in kolegicam. Čakam na vaše dobre predloge. Hvala, gospod poročevalec, hvala poročevalci v senci. Rok za predloge spremem je 28. april, o njih pa bomo govorili uh, eh, 7. maja, glasovali bomo 4. Eh, junija na plenarnem zasedanju pa septembra. Hvala kolegom in kolegicam, hvala članom in članicam odbora. Naslednja seja nas čaka 6. maja ob 9. ura. Hvala za vaše sodelovanje in hvala tudi tolmačem pravih, gospod predsedujoča.